Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobro jutro, spoštovani kolegi, gospe in gospode. Kar počnimo za našim, za našo sejo. Predsednik gospod Brok je, eh, že na poti, ima še neke obveznosti in zato, da bomo lahko koristno uh, izrabili naš čas. Bom jaz vodil sestanek, dokler se nam ne pridruži predsednik Brok. Upam, da nimate nič proti. Prva točka na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Obveščam vas, da obstajata dve spremembi dnevnega reda. Ehm, Zunani minister Bahrajna je v zadnjem trenutku odpovedal svoje obiske Evrope in zato smo morali spremeniti dnevni red. Na mesto sedme točke izmenjava mnen z bahrajnskim zunanim ministrom bo potekala razprava o predlogih sprememb o resoluciji o Srbiji. Torej, to je bilo predvideno kot točka 9. Gospod Tenok, poročevalec za Črnogoro, je zbolel, zato bomo njegovo točko obravnavali popovdan. No, uh, sedaj, ko sem napovedal te spremembe, lahko začnemo našo sejo z resolucijo Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2011. Poročevalka je gospa Pak in ji kar dajem besedo. Äh, äh, hvala, gospod predsedujoči. Hvala, da ste nadomestili gospoda Broka, da lahko hitro začnemo, kajti sama bi morala na glasovanje v nek drugi odbor. Äh, prosim za razumevanje, če ne bom povedala vsega tistega, kar sem že povedala na zadnjem sestanku, ampak da se sklicujem na to, Eh, kar eh, smo pripravile v eh, obliki kompromisa za kolegicami. Bile so samo kolegice. Od moje predloge besedila so se v Bosni in Hercegovini zgodile pozitivne spremembe. Imamo vlado, government, ki pa se ne sme tako imenovati, ampak Council of Ministers, svet ministrov, to je upam enako. Prav tako so se dogovorili, da bodo pojasnili še vsa odprta vprašanja. E, nekaj e, stvari je bilo e, že urejenih, zakon o popisu je že sprejet. Imamo samo še dve zadevi, ki čakata na to, da se uredita v smislu 5 plus 2 urad visokega predstavnika. Gre za vojaško lastnino eh, in za eh, državno lastnino. Eh, ti dve stvari je potrebno še urediti, potem pa mislim, da je Bosna in Hercegovina pripravljena stopiti po poti proti Evropi in dokončati proces stabilizacije in asociacije in da bi eh, ob koncu leta eh, gospod Bevanda, šef sveta ministrov, je tako nakazal, eh, naj bi Bosna in Hercegovina podala vlogo za pristop. Ampak do takrat bo steklo še veliko vode na vzdolj proti Balkanu. Upamo lahko, da bodo različni politični voditelji izpolnili svoje obljube, ki so jih dali, da bodo uredili različne institucije. Prav tako bi želela obravnavati tudi sporne točke, eh, eh, ki so bile v tem poročilu, eh, medtem pa upam, da se je to že uredilo. Ker smo našli formulacijo, ki ustreza vsem in sicer gre za to, ali naj bi zapisali, da naj eh, visoki predstavnik zapusti deželo. Eh, sama sem to v poročilu zapisala zelo pazljivo, to consider in which way in tako dalje in tako naprej. Eh, mnogi kolegi pa so menili, da bi morali v tem poročilu spomniti tudi na to, da obstajajo pogoji, ki jih je potrebno izpolniti. 5 plus 2, če še enkrat spomnim na to. Eh, to je bil pogoj pred leti in na tem še vedno visimo. Eh, to pomeni, našli smo besedilo, eh, ki ustreza tako našim lastnim željam, da visok predstavnik ni več potreben, kaj ti ljudje v deželi naj bi to vzeli v svoje roke, da pa tudi želimo, da se opravijo pomembne stvari, ki jih je še potrebno opraviti. Rekli smo tudi, Records, to je tisto, kar uh, navezuje na moj predlog. Poziva oblasti, da morajo oblasti bih uh, rešiti vprašanje lastništva zemlje. Yes, Skratka, po um, je enako, kot če bi rekli pogoje, ampak mislim, da je to bolje formulirano in na ta način smo upoštevali obe strani in kolegice so se strinjale z menoj, da lahko delamo na ta način. No, potem imamo oziroma smo imeli majhen problem pri temi zaščita manjšin in sicer Eh, sama sem napačno formulirala, zdaj pa smo to eh, tudi okrepljeno vključili in sicer skupine in posamezniki, da jih je treba vključiti in upoštevati. Eh, no, potem tema, kaj je bil še kompromis oziroma kje smo imeli problem in sicer pri temi, da ki je na zadnjem sestanku igral pomembno vlogo in sicer uh, eh, tima Vahabit. Vendar pa je to v Bosni in Hercegovini eh, sprožilo negativne uh, reakcije Eh, tako, razumeli so, kot da sem jaz rekla, da je veliki mufti v Sarajevo največji nacionalist in vahabit. Eh, to je bila vse seveda totalna neumnost, eh, to vreči je bilo zelo težko. Mi smo to imeli celo ustno, skratka ta eh, naša odaja, naš, naš sestanek je bil tudi eh, prenašan in lahko sem sem rekla, poslušajte, kaj je dejansko bilo. No, ne glede na to, eh, to je prispevalo k temu, da so v Sarajevo Sarajevo uh, sledili očitki, da sem na plačilni listi gospoda Dodika. Ampak gospod Dodik je tisti, ki se je vedno jezil uh, na mene, nikakor nisem na njegovi plačilni listi, nekako vse je bilo postavljeno na glavo. Zdaj se je zadeva spet eh, uredila. No, ampak ne glede na to smo vključili temo uh, Vahabit. Ampak samo tako, da vsak razume, uh, da nas je strah, uh, da Eh, bi eh, ti vahabiti našli pot v Evropo preko Bosne in Hercegovine. Eh, šlo je za organizacijo v okviru islama, ki je izjemno radikalna, ki se je bojo tudi v arabskem svetu. Skratka, ni tako, da so tam vsi vahabiti, ampak to je neka struja, ki prihaja iz Arabije, tudi v Iran in v Irak in ne želim Eh, da bi se konec koncev v Bosni in potem tudi na Kosovo, kajti tam imamo isti problem, eh, izpolnilo to, eh, kar je Miloševič na začetku svoje gonje na Balkanu rekel da je islam eh, tisti, ki nas ogroža v Evropi in da prihaja od tam. Kaj ti vahabiti na Balkanu, v Bosni, eh, na Kosovo eh, ali pa v Srbiji, če se ne bi bolj ustalili, da je to velika grožnja. Zato smo sedaj dodali besedo vahabiti, vendar pa dovolite, da vam to preberem, da boste razumeli, v kakšen kontekst smo to usmestili, da ne bi kdo rekel, da imamo karkoli zoper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 and i had the impression yesterday that the in včeraj sem imela vtis, da se kolegi s tem strinjajo, ker je to vse skupaj natančno pojasnjeno, zato nihče ne more reči, ja sem proti temu ali ja sem proti temu ali onemu. Skušamo zgolj biti prvi, ki pravijo, prosim, bodite tukaj pozorni. Parlamentment. No, potem pa še uh, ustni predlog sprememb. To, eh, če se mnogi ne vedo, eh, državljani Kosovo, tudi uh, bosanci, ki živijo na Kosovo, že tri leta ne morejo potovati v Bosno in Hercegovino od nikoder. Nihče ne uh, priznava njihove izkaznice ali pa potnega lista. To je edina država. Celo Srbija uh, akceptira osebne izkaznice uh, in uh, vse uh, države. Tudi države, ki Kosova niso priznale, priznavajo eh, njihove osebne izkaznice oziroma potne liste. Eh, Bosna je edina država, ki tega ne dovoljuje. Prosim, da se strinjate z mano, da eh, predložimo ustni predlog sprememb. Das ist es ja gar nicht.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 ki je upošteval predloge sprememb gospe Boskur in sicer v zvezi z mejnim vprašanjem. Bosna in Hercegovina ima dolge meje z vsakomor, saj v regiji. In nisem želel imeti eh, dolgega predloga spremembe gospe Boskort, ne vem, če se strinja, ampak mislim, da bi se morali tega držati. In sicer sem rekla, da ne moremo predpisovati Bosni, na kakšen način bo reševala mejne probleme s svojimi sosedi. E, uporabiti mora vsa možna sredstva preko pogodbe, arbitraže ali karkoli že. Skratka, v tej regiji smo videli vse mogoče. E, in zato predlog spremembe. To do everything possible to resolve border dispute and the rape. Okay. To moramo napraviti s eh, Hrvaško po drugi strani. Mislim, da ni treba navajati Hrvaške tukaj, kajte to je nekaj, kar zadeva Bosno in uh, sosedne države. In o Hrvaški moramo govoriti v poročilu o Hrvaški. Mislim, da so bile to najbolj problematične zadeve. Uh, ja, še nekaj. Uh, to smo dodali. Uh, gospa uh, Konelis. Uh, Eh, no, sedaj nadaljujem spet v nemščini, pravi govornica. Skratka, urad eh, visokega predstavnika eh, gospoda Sørensona, našega veleposlanika, ki je dober človek za to regijo. Eh, urad eh, gospoda Sørensena bo okrepljen v tej regiji. Ni dovolj, če je samo v Sarajevu, v Bosni oziroma v Banja Luki imamo enega, ampak zelo malo ljudi je tam, samo en človek, morda še voznik, ne vem. Rekli smo torej, da je to treba razširiti in seveda si želimo, da jih je več v Banja Luki, več v Mostarju, ampak včeraj v razpravi za gospodom Sörensonom je bilo rečeno, da naj bi šli tudi v Tuzlo, zaradi tega, eh, ker eh, je to zelo eh, pomemben kraj. Tam je bil župan, morda se boste še spomnili, ki se je zelo zauzemal za to današnjo Bosno. Skratka, prosimo, eh, da se možnosti delovanja eh, našega veleposlanika razširijo eh, glede števila osebja. In ko bo ta visok predstavnik odšel, imamo tudi kapacitete, da bomo delo opravili. To je bilo vse, kar sem želela povedati. Hvala koordinatorjem za dobro sodelovanje eh, in prosim vas, da ne razpravljate eh, preveč na dolgo in široko, ker moram v odbor za kulturo. Hvala. Pak, ich, uh, Gospa Pak, prisrčna hvala, da ste nam posvetili nekaj minut vašega časa. Uh, poleg uh, tega uh, vam čestitam tudi za odlično angleščino, ki smo jo slišali ja, genau so war es gemeint. Ja, na dann schon da koi bilo to mišljeno. Danes sem se boril še na irski eh, fronti, eh, sem dal tudi intervju v zvezi za zgodbo o referendumu, skratka, kjer stvari niso že dovolj težke in še otežujemo. Gospa Boskort. You, Hvala, gospod predsednik v Bosni in Hercegovini. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da je dobro, da ima Bosna in Hercegovina sedaj novo vlado ali kakorkoli lahko že temu rečemo. Upam, da bo vlada pospešila nemudne reforme. Dobro je, da, smo, da je sprejela Bosna tudi zakonodajo o popisu državljanov, eh, vendar. Pa je potrebno izvajati tudi Dayton 7, ne smemo pozabiti na begunce in pa na notranje razseljene ljudi. Druga točka, dobro je, da obstaja tudi odbor, ki pripravlja ustavne reforme, ampak potrebno je pokazati konkretne rezultate, kot tako, da bo eh, ustava prilagojena so, da bi sejdič in finci. Eh, prav tako pa mora Bosna in Hercegovina postati delujoča država. Bosna in Hercegovina se lahko pridruži Evropski uniji samo kot enotna država. Eh, potem tudi, kar se tiče vahabitov, je bilo tem veliko že povedanega. Um, to je um, zelo zapleteno vprašanje. Muslimanskim skupnostim v Bosni in Hercegovini se zdi vse skupaj tako čudno kot eh, nam in vsi se želijo distancirati od te skupine. Ne smemo se osredotočati samo na to skupino eh, v celotni regiji obstajajo tudi druge težnje ek, e, ekstremizma. Mislim, da je kompromisni predlog spremembe, ki je sedaj pred nami, uravnotežen in e, upam, da bo dobil podporo odbora. V zvezi z e, Hrvaško. Res je, meja je zelo dolga, zato je potrebno rešiti odprta vprašanja in zato sem tudi vložila moj predlog spremembe. Ehm, ne, to, ni, to ne spada med kompromisne predloge spremem, po njem bomo eh, glasovali ločeno. Pomembno je, da Hrvaška in pa Bosna in eh, Hercegovina najdeta rešitve in da vzpostavita dobre sosedske odnose vzdolž meje. Še dve zadnje točki. Ko govorimo o spravi in pravici, je tudi nastopil čas za to, da uh, Eh, dobijo svojo pravico žrtve spolnega nasilja eh, iz časa vojne in vsi morajo sodelovati pri strategiji razvoja. V zvezi z mojimi predlogi sprememb bomo glasovali ločeno. Upam, da bo številne dele podprla tudi poročevalka. Včeraj je gospod Sorenson potrdil, da trenutno ni dovolj eh, storjenega na tem področju. Te žrtve pa resnično potrebujejo našo podporo. In uh, snemanje filmov na to temo ne kaže spoštovanja uh, posameznikov in pa svobode izražanja misli. Um, govorim seveda o filmu Anželine Žoli. In pa še sprememba zakona o državljanstvu. Uh, to je zahtevalo ustavno sodišče in to je resnično nujna zadeva. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Kacin. Kacin. Hvala lepa. Govoril bom slovensko. Spoštovane kolegice in kolegi, Bosna in Hercegovina je komplicirana država in je zelo občutljiva država. Zato moramo biti tudi v svojih razpravah zelo tenkočutni in odmerjeni imeli smo uh, vihar v kozarcu vode zaradi nekaterih izjav v zvezi z vahabiti, ampak nažalost smo tudi danes v uvodni predstavitvi dve tretjini časa namenili vahabitom. Uh, to je preveč, ta pojav je zelo izoliran, je zelo osamljen in tudi incident, ki se je zgodil pred meseci, v katerem je človek v osebni stiski z orožjem prišel v Sarajevo, ne more zasenčiti vsega tega, kar se zares doha, dogaja v Bosni in Hercegovini. Bosna in Hercegovina ni Saudska Arabija, pač pa je zahodno-balkanska demokracija z jasno evropsko perspektivo. Osmi amandma, kompromisni amandma je za našo politično skupino zdaj eh, sprejemljiv in je uravnotežen. Več bi rad povedal o amandmaju 45, v katerem predlagamo posebno konferenco. Bosna in Hercegovina je preokupirana sama seboj, sprava še ni dosežena, zato potrebujemo jasno in transparentno razpravo, ki bo omogočila ustavne spremembe. Ne gre samo za primer Fejdič Finci in eh, pravico manjšin, da imajo izvoljene najviše predstavnike v predsedstvu, gre predvsem za to da naredimo bosno in hercegovino za funkcionalno državo poročevalka ima zelo trdo in odločno stališče o tem da mora visoki predstavnik zapustiti bosno in hercegovino eh, jaz oziroma mi smo nekoliko bolj rezervirani tukaj seveda pa mislimo da bi morala mednarodna skupnost skozi nastope eh, visokih predstavnikov bolj odločno in razumljivo nastopiti. Rekl sem že, da smo o vahabitih razpravljali na dolgo in široko. Ko pa nekdo negira genocid v Srebrenici, pa predstavniki mednarodne skupnosti tam molčijo. Ne govorim o tem, da morajo uporabiti bonska pooblastila in nekoga, ki kaj takega govori, odstraniti. Ampak vendarle bi morali najti način, da opozorijo na popolnoma neprimerno in neevropsko obnašanje ljudi, ki genocid še vedno zanikajo. Brez tega sprava v Bosni in Hercegovini ni mogoča. Še dve stvari bi rad omenil ob koncu. Tudi sam eh, podpiram prizadevanja gospoda Sorensena, da odpre svoje urade širom Bosne in Hercegovine. Tuzla je zagotovo mesto, kjer se je do zdaj zgodilo največ pozitivnih sprememb. In zagotovo federacija ni samo Sarajevo, potrebno je ob Mostarju promovirati tudi druge, drugačne, predvsem pozitivne prakse. In eh, v zvezi z žrtvami vojnih zločinov, posebej posiljenimi ženskami, bi red povedal, da je v tem trenutku v Bosni in Hercegovini že veliko obsodilnih sod, v katerih so vojni zločinci obsojeni za posilstva v vojni. Žal pa žrtve posilstva do danes niso dobile nobenega nadomestila, nobene satisfakcije tam ni ne znanja, ni ne denarja, da bi lahko v zasebnih tožbah uveljavljale kakršnokoli odškodnino. Mislim, da se mora tudi mednarodna skupnost dokazati in tem žrtvam pomagati. Potem, ko bo en, dva ali trije primeri Eh, zaključeni, pa se mi zdi, da bo tudi v Bosni in Hercegovini dovolj pravnega znanja in dovolj drugih možnosti, da se dobi finančna sredstva, da se vendarle te zločine obsodi do konca in da se tudi žrtve na nek način zadovolji. Eh, v naši politični skupini ALDE podpiramo poročilo in čestitamo izkušeni poročevalki. ni vključenega mikrofona. Um. Hvala lepa. V poročilu postaja jasno, da je najbolj sporna točka še vedno to, ali naj gledamo na državo kot na zrelo demokracijo ali kot še vedno razdeljeno postkonfliktno družbo. Eh, in sprašujemo se, ali bomo dosegli več lokalnega lasništva s tem, da damo več poblastil eh, lokalni vladi. Mm, zdi se mi, da smo nekako našli dobro srednjo pot eh, tudi v kompromisu mm, štiri. Eh, ki govori o zaprtju urada visokega predstavnika. Upam, da bo glasovanje uravnotežilo poročilo, ki izraža nekatere pomisleke. Eh, vseeno pa nakazuje tudi nekaj eh, upanja. Čeprav smo nekateri izmed nas verjetno tu in tam brez upanja. Potem v zvezi z vahabiti, meni se zdi nesorazmerno, da to sploh omenjamo religiozni nacionalisti ali kakršnakoli druga ekstremistična nagnjenja so nekaj slabega, to ustvarja sovraštvo, nasilje, uh, uničenje in uh, to sem lahko tudi sama izkusila na paradi Gay Pride v Beogradu in pa v Eh, Splitu. Takrat so bili predvsem eh, nacionalisti in pa skrajne že tisti, ki so nas obmetavali z eh, kameni. To, da povdarjamo vahabite v poročilo o Bosni, samo gre na, je voda na mlin tistim, ki želijo prikazati sliko o Bosni kar najbolj črno. Um, ehm, naprimer, stranka gospoda Belterja, uh, ekstremistična krščanska stranka, diskriminira ženske. Uh, in uh, ne omogoča zaščite um, otrok pred raznimi nazlizljivimi boleznimi. To, kaj gre za skrajni nizozemski um, vejo krščanstva, ampak to je samo ekstremizem, kakor so tudi vahabiti samo ekstremisti v Bosni in Hercegovini. Gospa je Brisagič. Tak smo, ker Urfarande. Um, Hvala. Čisto na kratko. Doris je tako kot vedno besedilo zelo dobro pripravila. Mnogo, ugradila mnogo dejstev iz ozadja in zadovoljni smo z besedilom kot tudi s kompromisi. Imam samo eno samo pripombo in sicer želim povedati svoje osebno mnenje. Kompromis štiri. Prvotno besedilo se mi zdi boljše. E, mislim, e, torej omenili smo 5 plus 2, to je formulacija, ki jo komisija in svet sprejemata in to je bila tudi formulacija, ki smo jo mi uporabljali v preteklih letih. Naše resolucije v tej regiji zelo pazljivo, temeljito prebirajo in če eh, sedaj začenjamo spreminjati eh, besedilo, če sprejetih formulacij ne bi več uporabljali, bi to v Bosni opazili. Eh, najbrž bi se vprašali, zakaj omenjamo samo ti dve točki in ne več 5 plus 2, kajti 5 plus 2 pomeni tudi da mednarodna skupnost in EU želita nekaj povedati v zvezi s tem, kdaj bo eh, dežela pripravljena za svojo poče. Imamo samo ti eh, dve zahtevi, potem bi to lahko razumeli tako, eh, da bi menili, da ko bo oboje storjeno, potem niso več potrebne dodatne zahteve. Peace Corporation Fund uh, Ehm, zares bi me veselilo, če bi se vrnili na kompromisno besedilo, kot je bilo zapisano prej. Dank, ich meine... Eh, prisrčna. Hvala. No, eh, nekateri celo kaj opazijo na teh poročilih, kar je kar dobro. Gospod Weigl. Danke, herr Präsident. Eh, jaz bi rad se vrnil samo na en, na en detalj tukaj v današnji razpravi in eh, dal eno močno moralno podporo poročevalki Doris Pack zaradi neke kampanje eh, v, v delu bosansko-herske javnosti. Eh, mislim, da je umestno dati tudi s tega današnjega sestanka tudi zaradi prisotnosti tiska iz bosne in hercegovine in političnih opazovalcev sporočilo da smo mi tukaj dobronamerna in demokratična družba in da vsi ki sodelujejo v razpravi o bodočnosti evropski prihodnosti bosne in hercegovine želijo tej državi kar se da neproblematično in čim hitrejšo pot do evropskih integracij. zato ni sprejemljivo da se naše poročevalce in člane te hiše poskuša vplesti v notranje politične diskurze in netoleranten način pogovora ki vlada v delu politične javnosti bosne in hercegovine. mislim da je to zelo pomembno če naj zagotovimo nadaljnje konstruktivno sodelovanje evropskega parlamenta z javnostjo in z ljudmi bosne in hercegovine. druga stvar ki sem jo hotel povedati je pa je to da dejansko mislim da ni treba preakcentirati nekaj kar je specifičnost Bosne in Hercegovine. V tem primeru so to različne verske ločine in skupnosti. Bosna in Hercegovina je država, za katero je specifična vsa ta raznolikost in medsebojno, medsebojno sožitje na žalost je vojna veliko tega medsebojnega sožitja uničila vendar v osnovi je še vedno tukaj zato mislim da je boljše da v naših dokumentih ne potenciramo preveč neke, neke fenomene zdaj bom tudi jaz uporabil besedo vahabiti čeprav sem hotel se temu izogniti boljše je če tega ne potenciramo ker ni tipično za bosno in hercegovino in njeno prihodnost končal bom s tem da se zahvalim poročevalki za izredno zbalansirano poročilo za velik trud in pravzaprav vsem kolegom ki so sodelovali v dokumentu ki odpira bosni in hercegovini vse perspektive če bo le znala to izkoristiti hvala lepa Hvala lepa. Gospod Kukan, dobi besedo. You, Hvala, gospod predsednik. Dolgoletne izkušnje poročevalke in pa njeno podrobno poznavanje razmer v državi ter tamkajšnjih akterjev lahko čutimo v besedilu te resolucije gospa poročevalka poimenuje vsak problem eh, in pri tem ne pretirava eh, ne v eno, ne v drugo smer. Eh, in to je naredila skupaj za poročevalci v senci, zato da bi pomagala državi. Poročilo torej skriva dobre namene. Čestitam gospe Pak za to poročilo vem, da je navajena na to, da ji vsi čestitajo, ampak eh, vseeno je dobro to vsake toliko ponoviti. Resolucija spodbuja pozitivne razvoje v Bosni in Hercegovini, čeprav je bil na številnih področjih integracije v Evropsko unijo dosežen samo majhen napredek. Mislim, da lahko z nedavno spostavljeno vlado Bosna in Hercegovina eh, sedaj eh, končno neha odlašati z eh, reformami na področju za Evropsko unijo povezanih področji. Bosna in Hercegovina mora razviti kulturo kompromisov in strukturiranega dialoga. To je osnova za te reforme. Eh, Eh, zakonodaja o popisu prebivalstva in pa o državni pomoči eh, kažejo na to, da se bodo stvari v Bosni in Hercegovini izboljšale. Država tako kaže, da je sposobna napredovati na področju evropske integracije in seveda bo to možno samo z eh, širokim političnim soglasjem o potrebnih reformah in z uh, učinkovitim upravljanjem na vseh ravneh. Uh, številni predlogi sprememb so dobra podlaga za um, spodbudno poročilo o Bosni in Hercegovini. Podpiram vse kompromisne predloge sprememb. Um, tudi zlasti tiste, ki govorijo o um, uradu visokega predstavnika ali o ekstremizmu. Naš cilj mora biti ta, da pomagamo Bosni in Hercegovini, da nadaljuje z integracijskimi procesi, na ta način se bo hitreje razvijala. E, to je pomembno tudi za našo lastno varnost in za stabilnost celotne regije. Zlasti pa je to pomembno za državljane te države. Hvala. Thank you. Thank you very much, Chairman. Nice to see you in that new position, even though... Latford. Eh, hvala lepa. Eh, dobro je, da vas sedaj vidimo na tem mestu predsednika odbora AFET. Eh, oprostite, nekoliko sem zamudila. Zahvaljujem se Jelku Kacino in pa Ivu Vajglu, ki sta govorila v imenu skupine ALDE. Sama sem poročevalka v Senci in zahvaljujem se Doris Pak za to, da je pripravila dobro, uravnoteženo poročilo, kot so kolegi že povedali. Samo tri točke. Najprej, v nekaj zvezi s kompromisom, štiri. Ja, v zvezi s tem uh, smo že razpravljali. Uh, razpravljali smo o 5 plus 2 in ali je potrebno to omeniti. Uh, Bi pa vas opozorila na neko občutljivo uh, besedilo v kompromisu 4. Tukaj govorimo o tem, da je potrebno razmisliti o eh, odpovedi urada visokega predstavnika, ampak konča se s tem, da morajo oblasti Bosne in Hercegovine eh, v tem kontekstu rešiti odprta vprašanja. Tu, tu torej obstaja jasna povezava. Uh, Eh, in mislim, da bi tukaj lahko našli boljšo eh, ubeseditev. Potem kompromisa sedem. Tukaj smo omenili uh, vahabite, postavili smo jih v nek kontekst. Uh, govorimo o tem, da se je potrebno boriti proti vsakašnji obliki ekstremizma. Uh, sama sem se strinjala z tem uh, kompromisom. Uh, In mislim, da želimo povedati to, da obstajajo različne ekstremistične skupine, eh, ampak številne so se razvile na podlagi zgodovine Bosne in Hercegovine. In eh, vahabite posebej omenjamo zaradi te njihove značilnosti, da so bili nekako uvoženi v državo. In to smo pač postavili v ta splošni kontekst našega nasprotovanja kakršnemu koli ekstremizmu ali verskemu nasilju. Ehm, prosim vas tudi za podporo našega predloga spremembe 45. Mislim, da bi morali bolj povdariti nujnost ustavnih reform in da ob tem mora potekati posvetovanje z vsemi udeleženimi stranmi. Omenili smo tudi mednarodno konferenco, mi bomo še vedno podpirali predlog spremembe 45, čeprav ni našel svojega mesta med kompromisi. Hvala. Uh, Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem eh, Doris Pak za dobro pripravljeno in uravnoteženo poročilo. Kako je že povedala naša poročevalka v senci Emin Boskurt, ehm, no, ona je predstavila stališče moje skupine, sama pa bi se želela navezati na vprašanje vahabitov. Kakor je to sedaj eh, vključeno v kompromisu 8, je uravnoteženo to nakazuje na problem v celotni regiji. Moramo razmisliti o tem, da tukaj ne gre samo za to regijo, tukaj gre za cel svet, to se dogaja tudi v eh, Južnem Mediteranu in to se dogaja v naših lastnih državah najpomembnejši center vahabizma je eh, prav London. In to ima veliko opraviti z izvozom tega, te ekstremistične veje iz Saudske Arabije. Zato je Saudska Arabija tista država, kjer bi se morali ukvarjati z vprašanjem uh, razširjanja vahabitov uh, v druge dele sveta. Mm, vemo tudi, kaj se sedaj dogaja v Siriji in tudi to je odraz tega. Eh, še enkrat se zahvaljujem Doris Pak za dobro poročilo. Ja, Herr Vorsitzender, also gospod eh, predsedujoči ni bila moja namera da bi o temi vahabiti ure dolgo razpravljali kajti to sem morala storiti zaradi tega ker je to naletelo na tak eh, napačen odziv v tisku bosne in hercegovine in ker je nekaj napačno je treba o tem govoriti v nemčiji imamo um, rek ki pravi da se je treba braniti na začetku uh, in uh, to je treba storiti ker uh, Eh, če bi se zakorenili v vahabizem v Bosni, eh, imajo tam problem in mi vsi skupaj, kajti vahabiti so svetovni problem in zato tega sedaj ni mogoče eh, zreducirati. To moramo pojmenovati, ampak kot posamečni primer v povezavi z drugimi ekstremističnimi, nacionalističnimi vedeni. Zato mislim, da smo našli dobro formulacijo. Ne obtožujem Bosne, ampak svarim pred nevarnostjo, katere dimenzije ne moremo oceniti. Če se ne obranimo že na začetku, bi potem rekli, no, če bi vsaj bili to napravili. Kolikokrat smo v preteklih 20 letih to že rekli, zato menim, da je kompromis dober in vsi, ki so govorili, so menili, da je kompromis dober. Ne vem, zakaj bi se razborjali. In zato mislim, Eh, da eh, tu ne delamo nekaj, kar je napačno, ampak to, kar je pravilno, nekaj, kar je operjeno v prihodnost. Eh, in zato te pripombe glede srebrenice ne ustrezajo. Srebrenico smo vedno obsojali, obsojamo tudi tiste, ki srebrenice niso obsojali. In mislim, da nas ne gre obtoževati, ne smemo mešati jabolk s hruškami, ampak moramo poskušati probleme, ki jih poznamo, poimenovati, da se teh ne bi mešali z drugi. Gospod Kacin je rekel, da se Eh, za, eh, vzemam za to, da visok eh, predstavnik zapusti Bosno. No in naprav. Ja, formulirala sem besedilo, ki ga vsi podpirajo, zato o tem ni treba razpravljati. Tretjič. Kolegica Poskor ni zadovoljna z mojim kompromisom, bi ga sicer podprla na temo spremembe meja. Emin Poskort mislim, da je pripravila predlog spremembe, ki naprimer eh, navaja gospoda Josipoviča, hrvaškega predsednika, kaj je on rekel v zvezi za spremembo meje. To tukaj nima nič iskati, kajti ne bom citirala predsednika sosedne države, ne bom citirala gospoda Tadiča iz Srbije, če bi rekel nekaj v zvezi s tem. Mi se eh, osredotočamo samo na Bosno in Hercegovino, ki naj lepo prosim najde za sosedi skupno rešitev. Eh, ko bomo govorili o Hrvaške in ko bomo imeli poročilo o Hrvaških, lahko omenjamo Josipoviča, kaj je rekel, kaj je naredil. Eh, skratka, eh, predlog eh, kolegice Emin Boskor ni spremljiv, prosim, da ga ne sprejmemo, zaradi tega, ker bi morali navesti ime predsednika sosedne države, ki s tem neposredno nima nič opraviti. No in potem še ena zadeva, ki me nekoliko teži. Seveda bi bilo dobro, če bi to lahko. To, kar je povedal gospod Kacin in gospa Latford. Eh, kolegi iz Alde eh, želijo eh, sklic mednarodne konference, kjer bi spet govorili o Daytonu, kjer bi za deležniki na lokalnem nivoju spet načeli to temo. Mislim, da mešamo stvari. Zdaj, ko imajo ravno kar vlado ali Council of Ministers, sedaj, ko pripravljajo nove zakone, ki se nam zdijo potrebni, ko jih izvajajo v praksi, ko se sploh sprejemajo te zakoni, ko smo dejansko nekako na začetku procesa, procesa, da se Bosna in Hercegovina spreminja v državo, eh, prihajamo mi od zunaj in rečemo, potrebujemo eh, mednarodno konferenco, ki bo pregledala Dayton. To je eh, bolj tako kontraproduktivno, da ne bi moglo bolj, bolj biti. Mi nismo učitelji te države, mi smo ljudje, ki želimo tej državi pomagati. Ljudje morajo to sami ugotoviti. Oni so sedaj pri tem, da poskušajo spremeniti del svoje ustave in uh... Eh, potem eh, je tu primer uh, Finči, skratka, prav uh, ta sodba Evropskega sodišča se poskuša zdaj izpolniti. Uh, to gre v pravilno smer, to lahko pravi samo država sama, seveda z našo pomočjo, če tako želijo, ampak sedaj pripraviti mednarodno konferenco, spominjam uh, na preteklo, ki se je klavrno končala in sedaj bi morali biti mi previdni, ljudje na uh, kraju same morajo prevzeti svojo odgovornost in hitreje, ko visok predstavnik lahko gre, toliko bolje, kajti potem so sami odgovorni ne morejo več reči, da on to lahko stori. No, tako. To je bil eh, seveda zelo emocionalen odgovor na to temo. Eh, mi ne smemo nastopati kot učitelji nacije. Mi moramo biti previdni, moramo biti občutljivi in če pravim občutljivo, potem to tudi menim. Eh, to sem se morala sama naučiti, to se morajo vsi naučiti. Na Balkanu mora biti človek zelo obziren in to v Bosni in Hercegovini ne bomo delali, če bomo rekli, ja spet potrebujemo mednarodno konferenco, kajti tu je potem dodek in potem imamo salato in se se moramo spet boriti proti temu. Skratka, eh, pustimo, da ljudje sami uredijo eh, stvari, kaj bo čez dve leti, to bomo videli takrat. Hvala za sodelovanje, upam, da boste jutri eh, za menoj vsi glasovali z menoj. Gospa Pak, prosim, ostanite še nekaj časa z nami. Gospa Lunaček se je še oglasila, ampak čisto na hitro, prosim. Ah, no, tega nisem čisto razumela. Se upravičujem, če sem se še enkrat javila k besedi. Nasprotovati ti moram v eni točki. Zeleni smo se odločili, da bi eh, kompromis o vahabitih oblikovali nekoliko drugače, tako da bi vključili vse ekstremistične skupine. Samo to sem želela pojasniti. S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Najlepša hvala, eh, Doris. Preden preidemo k naslednji točki, namreč k Turčiji bi rad eh, dal priložnost gospe Teo Karos za kratko izjavo. You, hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim zelo resno humanitarno vprašanje, na katerega sem bila upozorjena šele včeraj zvečer. Morda veste, je. Yeah bilo v turških eh, medijih pred kratkim, da je bila pred kratkim obravnavana tema, eh, namreč, da so našli 33 okosti eh, pri obnovi neke stavbe. In vsi, vsa ta okostja so pokazala, da uh, so bile te osebe ubite z 9 mm kroglami. To pa je podobno uh, množičnim pobojem na Cipru. Izvedena je bila analiza in izkazalo se je, da to niso pogrešani eh, turški in pa kurdski prebivalci prosila bi torej, da zagotovimo dostop do eh, teh eh, posmrtnih ostankov, kajti na stotine družin eh, živi v velikem strahu na Cipru, kajti več kot 200 ljudi naj bi bilo priprtih v zaporu v Abakirju po vojni na Cipru. Hvala lepa, gospod predsednik. In, uh, Hvala lepa predlagal bi, da se obrnemo na turško veleposlaništvo. Mogoče bi se lahko o tem pogovorili tudi z poročevalko za temo eh, Turčije. Eh, ta. Poskrbimo za jasnost glede te teme. Najlepša hvala za vaše sporočilo. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki. Gre torej za rezolucijo Evropskega parlamenta o poročilu napredku Turčije in besedo ima kolegica Omen Reuten. Hvala lepa. 12. januarja sem tukaj v tem odboru predstavila osnutek resolucije in pa osnutek poročila. Takrat sem dejala, da sem skušala upoštevati tudi to, kar sta povedala svet in komisija glede varnosti tudi znotraj Evropske unije. In povedati moram, da se s svetom in komisijo strinjam. V svojem osnutku resolucije sem govorila o celi vrsti vprašanj, recimo o soodvisnosti med Turčijo in pa Evropsko unijo. To sem storila zato, ker sem razmišljala o gospodarskem potencijalu Turčije. Mislila sem tudi na zelo pomembno vlogo Turčije, eh, ko gre za eh, dobavo energije v Evropsko unijo. Poleg tega pa sem razmišljala tudi o možnih sinergijah v zunanje politike Evropske unije in Turčije. Ta soodvisnost eh, Turčije in Evropske unije vodi v pozitivne rezultate tako za Evropsko unijo, kakor tudi za Turčijo. Vendar pa bomo te pozitivne rezultate dosegli le, če bomo poskrbeli za duh sodelovanja in za duh eh, dialoga. In to velja tako za Evropsko unijo, kakor tudi za Turčijo. Prizadevati si moramo v tej smeri, tako da bomo dosegli zastavljene cilje. Turčija mora predstaviti eh, konkretne rezultate pri izvajanju reform, pa ne le to, gospod predsednik. Med drugim mora priti do izboljšanja tudi v odnosih z različnimi državami. Zatem se strinja tudi komisija. Komisar Füle ima že začrtan program, kar zadeva Turčijo. Potrebno je poskrbeti za pogoje, ki bodo omogočili napredek na določenih pomembnih področjih. Tukaj mislim predvsem na pravosodje in na človekove pravice. Gospod predsednik, tudi kar zadeva zunanjo politiko in pa boj proti terorizmu, je potrebno poskrbeti za okrepljeno sodelovanje, kajte le tako uh, bomo dosegli dobre rezultate tako za Evropsko unijo, kakor tudi za Turčijo. Že januarja, gospod predsednik, sem izrazila svojo zaskrbljenost, kar zadeva svobodo izražanja, kar zadeva svobodo medijev v Turčiji. Govorila sem o številnih eh, aretacijah novinarjev in pa o nespoštovanju človekovih pravic. Vsa ta sporočila so podprli tudi kolegi in za njihovo podporo se jim zahvaljujem. strinjamo se, da je bolj, bolj kot kdajkoli prej v tem trenutku pomembno, da imamo jasno sporočilo za Turčijo. Zaradi tega je zelo pomembno, da oblikujemo koristno sporočilo, sporočilo, eh, ki bo pripomoglo k nadaljemu napredku, k nadaljemu delu. Zmeraj skušam vključiti vse podrobnosti, ki jih predlagajo kolegi, ampak vsako leto se eh, k resolucijam dodaja več in več. Zaradi tega je besedilo vedno daljše. Izvedli smo torej analizo, imeli smo razpravo. 461 predlogov sprememb eh, smo imeli in v Strasburgu smo skušali najti kompromisne predloge sprememb. In rada bi se zahvalila kolegom za dobro sodelovanje, tudi za zelo učinkovito sodelovanje. 29 kompromisnih predlogov nam je uspelo oblikovati. Zahvaljujoč vsem, eh, ki so sodelovali in eh, ki so poslali predloge sprememb. V predlogih sprememb se osredotočamo na pomembne teme, ki jih želim tudi sama izpostaviti. V poročilo govorim tudi o terorizmu. Vendar pa nisem sprejela navajanje specifičnih primerov, ne Želim namreč govoriti o podrobnostih, ampak v kompromisnih predlogih sprememb eh, smo se poglobili v podrobnosti, kar zadeva protiteroristično zakonodajo in pa kazensko zakonodajo v Turčiji. Kajti eh, tolmačenje zakonodaje je zelo široko zastavljeno in takšno je tudi izvajanje. Zaradi tega smo oblikovali nekaj konkretnih eh, členov o tej zakonodaji, ki potrebuje reforme. Gospod predsednik, veliko je bilo govora tudi o odnosu med eh, vlado in pa opozicijo. In v kompromisnih predlogih sprememb eh, sem skušala izpostaviti pomen eh, dialoga med vlado in pa opozicijo. Pomembno je sodelovanje med obema, kajti obstaja velika zaskrbljenost v povezavi z različnimi postopki, ki potekajo v turškem parlamentu. Tudi kar zadeva enega izmed eh, vodi opozicije. Tudi na tem področju moramo zagotoviti demokracijo. Ne more biti kazenskega preganjanja in eh, zagotoviti moramo svobodo izražanja. No, to je vključeno recimo v kompromisne predloge sprememb. Potem, eh, gospod eh, predsednik, pa smo govorili tudi o drugih kazenskih postopkih, predvsem o obsodbah, ki eh, so bile sprejete. Na ta način želimo nadzirati pravno državo, pa tudi pravosodni sektor oziroma pravosodni sistem v Turčiji. poskušali smo predvsem uh, eh, pročiti primer Dink. Tako, da bi se z tem primerom eh, tudi ustrezno ukvarjali, kajti v preteklosti ni bilo uh, potrebnih preiskav na to temo. Poleg tega omenjam tudi uh, izmenjavo, svobodno izmenjavo z eh, Evropsko unijo in to so šele prvi koraki v pravi smeri. Ozivam Evropsko komisijo, da v pogajanjih odpre poglavje 24. Gospod predsednik, veliko je še drugih točk, vendar pa ne bi rada predolgo govorila. Seveda se lahko kolegi vrnejo na te točke, ki se nanašajo na kompromisne predloge sprememb. Je pa ena točka, glede katere nismo našli kompromisa. In sicer imamo v osnutku resolucije točke, kjer zelo jasno omenjamo odnos med Turčijo in Ciprom. In tukaj bi rada pozvala vse kolege, da dobro razmislijo, eh, ko bodo glasovali o predlogih sprememb. Lahko glasujete za ali proti tej točki, ampak ne. Skušajte spremeniti mojega besedila, ki je zelo jasno na to temo.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 Gospod predsednik, hvala lepa poročevalki Ri Omenrojten za res odlično upravljeno delo. Poročilo je razmeroma uravnoteženo, pa tudi pozitivno. Kot je pozitivna tudi agenda, ki jo je predlagal komisar Füle. Predlaga, da nadaljujemo v naših odnosih z Turčijo. Mislim, da je tudi moja skupina precej prispevala k predlogom sprememb. Sodelovali smo tudi v pogajanjih eh, z Rio in mislim, da to prispevalo k uravnoteženemu izidu. In to je ravno ja. tisto, kar smo želeli doseči. Mislim, da je to zelo pomembno za odnose Evropske unije z Turčijo v tem trenutku, ko Turčija bolj kot kdajkoli prej igra pomembno vlogo v naši regiji in pa v območju, ki presega zgolj našo regijo. Hkrati pa se pojavljajo tudi novi izzivi. Od julija naprej bo Evropski uniji predsedoval Cipr in prepričana sem, da bo to zahtevalo veliko prizadevanj eh, z obeh strani, čeprav posebej pa z turške strani v odnosih z Evropsko unijo in na poti k eh, pristopu k Evropski uniji. Verjamemo, da je v poročilu zelo pomemben poziv k odprtju novih poglavi 23 in 24. Poleg tega pa je v poročilu tudi zelo jasno zapisano, kateri so najpomembnejši problemi, recimo na področju pravosodja. Primeri, ki smo jih navedli, so še kako relevantni in poleg tega so tukaj tudi eh, problemi za svobodo izražanja in pa z eh, svobodo medijev. Naslednje vprašanje, ki zelo zanima mojo skupino, je zloraba protiteroristične zakonodaje, zakonodaje za boj proti terorizmu, ki jo Turčija izrablja za priprtje oseb, eh, ki eh, pripadajo opoziciji. Kar zadeva Cipr, bo moja poslanska skupina želela uravnotežen izid in uh, takšen izid bomo tudi podprli. Naj spomnim še na to, da smo včeraj na to temo razpravljali z predsedojočim sveta in zastavila sem vprašanje v zvezi z uh, konferenco, ki jo namerava organizirati Turčija na temo Sirije in e, zastavila sem vprašanje, ali bo na to konferenco povabljen tudi Cipr kot del Evropske unije in v odgovor sem dobila pozitivno mnenje in upam, oziroma pripričana sem, da bo to vključeno v prihodnje poročilo. Še enkrat najlepša hvala poročevalki in posem kolegom moje skupine. Eh, rada bi omenila gospoda Obiolsa, ki je bil naš poročevalec v Senci, ki žal danes ne more biti z nami. Hvala lepa. Ja, dank, ähm, also auch... ja, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi sam bi se rad najprej zahvalil Ri Omen Rueten. Strinjamo se, da že nekaj časa imamo paradoksalno situacijo v Turčiji. Po eni strani namreč imamo pridružitvena pogajanja z eh, Turčijo, po drugi strani pa imamo težave pri sodelovanju na drugih področjih, recimo pri zunanji politiki, pri strateškem dialogu in tako naprej. Zaradi tega se mi zdi zelo dobro, da oblikujemo pozitivno agendo, ki se ne bo osredotočala zgolj na uh, pridružitveni uh, proces. Ta namreč ne sme negativno vplivati na sodelovanje na drugih področjih. Poročilo vsebuje dve pomembni sporočili. Prvo sporočilo je zelo pomembno za nas kot poslansko skupino, namreč gre za človekove pravice, demokracijo in načelo pravne države. Tukaj mora Turčija kot država kandidatka izkazati svojo pripravljenost, da se približa evropskim standardam. Nadaljevati mora z izvajanjem reform ne samo tu in tam, ampak dosledno. Komisija pa tudi mi smo ugotovili, da je prišlo do poslabšanja na številnih eh, področjih in eh, to nas skrbi. Tukaj govorim o priprtju številnih novinarjev decembra, pa tudi o velikem številu novinarjev, ki trenutno sedijo v zaporu. Poleg tega z zaskrbljenostjo opozujemo negativen razvoj, kar zadeva odnos vlade do kurdov če želimo na miren način rešiti situacijo kurdov v Turčiji, potem si morajo za to prizadevati vse strani. Na obletnico smrti Arđahana eh, je prišlo do požarov, do kamenjanja uradov eh, turške televizije v številnih mestih. Sam sem obiskal. Eh, enega izmed teh uradov in če želimo doseči mirno rešitev, podarjam, eh, potem si morajo za to prizadevati vse strani, prizadevati si morajo za mirno rešitev. Pravosodni sistem v Turčiji še zmeraj ne ustreza standardom Evropske unije in to nas skrbi. Zato eh, prosim eh, da, komisijo, da si dobro ogleda kompromisni predlog 11. Želimo eh, boljšo, bolj podrobno analizo tega, kar se v Turčiji dogaja na področju pravosodnega sistema. Komisija je na naše pismo odgovorila ja. Če bomo vse tako podrobno analizirali, potem bomo pravzaprav nadomestili pravosodni sistem v Turčiji. No, to se mi ne zdi ravno pravilno potem pa ustava. Poteka delo pri pripravi nove ustave. Turški parlament je na dobri poti, po drugi strani pa. Uh, eh, ker je tudi za izvajanje ustavnih eh, predlogov sprememb iz leta 2010. In eh, ravno tukaj v kompromisnem predlogu 5 ponovno pozivamo komisijo, da podrobneje prouči situacijo na tem področju želimo bolj natančen opis situacije, kajti ta je takšna, da so deležniki v Turčiji zelo zaskrbljeni zaradi razvoja. Drage kolegice in kolegi, strinjamo se, da je potrebno kar se da hitro odpreti poglavje 23 in 24, želimo namreč pozitivno agendo in povdarjamo strateško ulogo Turčije v regiji, to je izjemno pomembna. Strateški dialog eh, moramo voditi še naprej. In Mislim, da je danes tukaj tudi predstavnik eh, Evropske službe za zunanje politično delovanje, ki nam bo lahko kaj več povedal na to temo. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo strateški eh, dialog z Turčijo, to je v interesu Evropske unije. In še zadnja točka. Eh, k pozitivnemu dialogu spada tudi prispevek naše, z naše strani. Upam, da bo prišlo do liberalizacije vizumskega režima in pa do napredka pri carinski uniji. Mislim, da je že prišlo do določenega napredka in to je vsekakor pozitivno. Upam, da bo to k, prispevalo k bolj pozitivnemu ozračju uh, v dialogu med Evropsko unijo in Turčijo. Ja, eh, Gospod Lambsdorff, kar zadeva analizo strani komisije, bi vas rad izredno podprl. Prosim komisijo, da nam predloži analizo, to je namreč njena obveza. In eh, odgovoriti mora tudi na želja zakonodajne veje oblasti. Gospa Flotra je naslednja na vrsti. Merci, Merci, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospa Omen Reuten. Poročilo, ki ste ga predložili danes za razpravo, pa tudi glasovanje jutri, je eh, zelo dobro, zelo pomembno. Res je, da gre za zelo eh, kritično poročilo, ampak gre za konstruktivno kritiko. Pozivamo namreč eh, turško oblast, da premusti težave, ki se pojavljajo, recimo, ko gre za izvajanje reform ali pa ko gre za svobodo izražanja. Torej gre za zelo natančno usmerjene kritike. in kritike, ki morajo biti opogumljajoče za turško oblast. Namreč eh, skušamo jim predlagati eh, tudi reforme, ki so potrebne v okviru nove ustave in v okviru reforme kazenskega zakonika ali pa na področju zakonodaje, eh, ki se nanaša na boj proti terorizmu. To je dobro poročilo tudi zato, ker govori tudi o Evropski uniji, govori o naši odgovornosti, o tem, da moramo prevzeti odgovornost, če želimo demokratično Turčijo, če želimo vstop hmm. demokratične Turčije v Evropsko unijo. Če to želimo, potem eh, moramo izkoristiti instrumente, ki so nam na voljo in tukaj mislim predvsem na odprtje po glavi 23 in 24. Torej, to poročilo je zelo zanimivo. Je poročilo, ki se zelo dobro dopolnjuje z strategijo Evropske komisije. Gre za pozitivno dikcijo. Gre torej za opogumljajoče eh, poročilo, ki daje nove možnosti turški vladi za izvajanje ambicioznih reform. Hvala lepa torej kolegici Omen Rojten, ki je opravila odlično in zelo zanimivo delo. predstavila bom eh, predlog spremembe skupaj z nekaterimi drugimi kolegi, ki ni vključen eh, v kompromisne predloge sprememb. Zaskrbljeni smo namreč zaradi okoljskega, arheološkega, ekološkega vpliva razvoja v Turčiji. Gospodarska rast je dobra, ampak eh, ne, če gre to na račun okolja. Razvoj v Turčiji bi lahko ogrozil kakovost okolja, ki je v Turčiji izjemna. Mislim, da je pomembno, da posredujemo to sporočilo turški vladi. In to sporočilo bomo vključili v predlog spremembe, gre za predlog spremembe 70. Potem pa je tukaj eh, še zapleten eh, primer eh, novinarja, oboje tega novinarja. Okoliščine so nejasne in Turška republika je pripravila poročilo, ki govori o tem, da bodo kaznovani tisti, ki so bili posredno ali pa neposredno udeleženi v napad eh, na tega novinarja. Dejali so, da pravosodje ni upravilo ustreznih preiskav. To poročilo je bilo eh, šele objavljeno. In to nam daje upanje, da bodo temu poročilu sledili tudi pravosodni postopki. Hvala lepa torej za to poročilo. Jutri bomo glasovali o poročilu, ki bo zelo koristno in ki eh, mu bodo prisluhnili vsi, upam pa, da še prav posebej turška eh, vlada. Hvala lepa, gospod Van Orden. Uh, um, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestital Riji, to je zelo težavno in pa zapleteno področje, kot eh, vsi dobro vemo. In mislim, da se je Rija z eh, to temo ukvarjala na zelo dober način. Veliko je skupnih točk, veliko pa je tudi točk, kjer vlada nestrinjanje. Ampak mislim, eh, da je pomembno to, da lahko ugotovimo, da je prišlo do napredka v našem odnosu z Turčijo. Pomembno je tudi, da damo pozitivne signale Turčiji. Napredek eh, v odnosih s Turčijo je tako v našem interesu, kakor tudi v interesu Turčije. Naj se osredotočim na eno ali dve specifični točki. Tisti, ki želijo sodelovati v demokratičnem procesu v Turčiji, bi se morali odreči nasilju. Mislim, da moramo to zelo jasno povedati. Tukaj govorim o opravičilih za terorizem PKK. Kar zadeva vprašanje Cipra, to je zagotovo zelo kontroverzno vprašanje, vendar pa je potrebno najti kompromis vseh strani. Ne moremo pričakovati, da bo turška stran še naprej eh, sprejemala kompromise, če ne bo dobila nič v zameno. Ampak eh, nasplošno, gospod predsednik, mislim, da je to dobro poročilo. Hvala, gospod Sači Georgius. Kristina Delfina, Haristoso Gjogodin Girijano, Megatin Duljan Bojkame. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki Omen Reuten za vso delo. Nekateri izmed nas smo eh, člani skupnega parlamentarnega odbora s Turčijo in smo obiskali Turčijo. Eh, takrat smo se lahko pogovarjali z eh, predstavniki nevladnih organizacij, civilne družbe in uh, oni so govorili o tem, da je več kot sto novinarjev bilo zaprtih. Eh, številni so bili člani eh, kurdskega gibanja, številni člani kurdskega gibanja so prav tako končali v zaporu. Eh, in to zato, ker so jih asocirali z KCK, ki je del um, um, kurdske manjšine, ki se zauzema za odcepitev pri kurdskem vprašanju se pravzaprav nič ni premaknilo, noben napredek ni bil dosežen. Evropska unija in pa Evropski parlament preprosto samo nadzorujeta eh, oziroma spremljata dogodke, ne izvajata pa nobenega pritiska. Eh, in tukaj gre za področje, ki kjer živi na, na tisoče ljudi. Potem še glede odprti poglavi 23 in pa 24. Eh, nismo proti temu, da bi Turčija napredovala na, na eh, poti integracije v EU, ampak postavljam se naslednje vprašanje, kaj bo naredila Turčija v času ciperskega predsedstva ali naj cipersko predsedstvo uvrsti na svojo agendo vprašanje odprtja poglavi. Gospod Baš, pogajalec, je govoril o tem, da ne bo do začeta nobena nova poglavja v času ciprskega predsedovanja Evropske unije. To pomeni, da oni zavračajo to pot komunikacije, ne želijo komunicirati z Ciprom. In to je nekaj, kar je potrebno obsoditi. Turčiji moramo povedati, da ni možno a priori zapreti vrata, ko gre za možnost komunikacije za Ciprom. Številni kolegi so si, so si želeli, da bi prišlo do tega kanala komunikacije. Če gospod Baš ponudi takšen odgovor, potem moramo Turčijo jasno pozvati, da naj umakne svoje vojaške enote iz Cipra. Nič ne bodo izgubili, če bodo umaknili svojo vojsko z Cipra. Turčija ne bo s tem nič izgubila. Država kandidatka bi morala sprejeti takšen ukrep. Moramo se tudi ogledati resolucije Združenih narodov o vprašanju Famaguste in moramo se spomniti na to, da smo tudi mi sprejeli resolucijo o tej temi in eh, ta resolucija je dobila široko podporo kolegov. Obstaja tudi predlog spremembe, ki obravnava vprašanje Famaguste. Gre za predlog spremembe 415. Eh, ta predlog spremembe omenja resolucijo ZN in pa Famagusto govori o Erkanu, nacionalnemu letališču Nikosije. Ne smemo si zatiskati oči. Eh, resolucija ZN je omejena na Famagusto in ne posega na druga območja. Eh, zato mora ostati jasno, kaj je vsebina resolucije ZN. Potem uh, izključno ekonomsko območje. Uh, um, Cipr se je za to odločil, Turčija ne. Turčija je nedavno podala javno izjavo. Izjavila je, da tuja podjetja ne bi smela črpati mineralov iz uh, Cipra, saj bi to lahko povzročilo napetosti mislim, da bi parlament moral uh, izraziti svoje upanje v to, da bo Turčija lahko napreduje na poti integracije v EU, ampak Turčija ima tudi eh, dožnosti in pa obveznosti, ki jih mora izpolnjevati. Uh, ja, tukaj imam tako dolg uh, seznam govornikov, da lahko uh, se vse skupaj zavleče v popovdan. Uh, ampak eh, zato eh, bi vas prosil, da se vsi, potem ko so spregovorili poročevalci v senci, omejite na minuto in pol. Eh, prvi je kolega Duff, ki bo dokazal, da je to možno. Andrew, imaš besedo. Well, uh, ja, uh, gospod predsednik, poskusil bom. Dva sklepa na področju skupnega, skupne parlamentarne saje, ki je potekala v Istanbulu prejšnji teden. Prvi zaključek je naslednji. Ustavni proces je sedaj bolj pluralističen in bolj sofisticiran, bolj kot smo si mi predstavljali. In to je seveda ključno za to, kar se bo zgodilo v Turčiji. In to je tudi ključno za odnose med Turčijo in njenimi sosedami. Zato moramo spremljati in nadzorovati napredek tega procesa. Gospod Čiček, predsednik eh, nacion velike nacionalne skupščine, ki predseduje odboru, ki pripravlja ustavne spremembe, se je vsekakor pozitivno odzval na to idejo, da se tukaj vključi tudi poslance Evropskega parlamenta. In to je dobra ideja in zato bi morali sodelovati. Druga točka v zvezi s Ciprom. to, da bi Turčija trenutno sploh ni pripravljena popuščati pri vprašanju Cipra. Zato je vse skupaj eh, v rokah vlade Republike Cipra. Moja, moj občutek je ta, da bi ciperski da bi Cipr v času predsedovanja moral izvati uh, eh, turško uh, vlado glede začetka pogajanj o, poglavi, o poglavjih 23 in pa 24. Samo na ta način bomo lahko odpravili paralizo, ko gre za ciprsko vprašanje. Hvala. Thank you, chair. Um, Emin Buskurt. Hvala, predsednik. Naj se najprej zahvalim Ri Omen Reuten. Ona najbolje razume, da je potrebno na vse skupaj pogledati iz širšega vidika. pozitivno je to, da imamo sedaj um, neko pozitivno agendo. To je pomembno tudi za naše odnose s Turčijo. Mi v Evropi moramo sodelovati s Turčijo, zato da se bodo tam zgodile potrebne reforme. No, pravice žensk je eno izmed področji, kjer je potrebno doseči napredek. Sama sem prejšnji teden obiskala Turčijo. In ko gre za vprašanje kot pravosodne reforme, človekove pravice, pravice žensk. Eh, pri vseh teh področjih je potrebno poskrbeti za napredek. Ko govorimo o svobodi izražanja, eh, moramo pozoriti na zlorabo eh, zakonodaje za boj proti terorizmu. Tukaj je potrebno razpravljati s tučijo o tem. Potrebno si je ogledati tudi poglavja 23 in pa 24. Potrebno je poskrbeti za resnične spremembe, za prave reforme. In eh, če smo že omenili Cipr, naj izrazim svoje upanje. Mislim, da obstaja dovolj politične volje na obeh straneh za to, da se doseže napredek. In eh, to naj bo tudi spodbuda ciprskemu predsedstvu, da skuša najti neko rešitev. Thank you, President. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Κυπριακό. Χαλά λίπα. Najprej nekaj o Cipru. Če razmislim o lanskem letu, če se vprašam, kako se je Turčija prizadevala za rešitev ciprskega problema, se mi zdi, da je Turčija pokazala neko agresijo z njihove strani. Preprosto so ponavljali svoja politična stališča. In eh, glede na to, da bo Cipr v, drugem, v drugi polovici leta predsedoval eh, svetu Evropske unije, se postavlja tudi vprašanje ekskluzivnega gospodarskega območja. Gospa Umen Rojten je kljub vsemu temu eh, uspela napisati spravno poročilo, eh, uspela je najti mm, neko skupno osnovo za vse politične skupine. Pozivam gospod Omen Rojten, da naj pripravi kompromisni osnutek resolucije, eh, ki bo govoril o Um, zasedbi Cipra. Dejstvo je, da obstajajo uh, tuške, tuška naselja v okupiranih delih Cipra in to resnično ogroža možnost uh, rešitve tega problema. Če bodo naselja, če bodo turška naselja ostala na otoku, bo to vse skupaj otežilo naša življenja. Uh, Sam sem vložil predlog spremembe, ki ima podporo gospe Omen Reuten. Pozivam Turčijo, da naj konča prakso nezakonitega poseljevanja okupiranih delov otoka Cipra. Mislim, da moramo biti tu proaktivni. Trenutno se gibljamo stran od rešitve in ne v smeri rešitve. Latford. Hvala lepa, predsednik. Kratka bom. Ne bom eh, ponavljala pohval eh, poročevalki. Eh, dve točki. Najprej kurdsko vprašanje. Mislim, da je gospa Omen Reuter dosegla dober kompromis v zvezi z eh, odstavkom 22. Gre za vprašanje prepoznavanja in pa politične rešitve za kurdsko vprašanje. Želela pa bi si, da bi ukrepala v zvezi z stavkom 23, eh, gre za zlorabo zakonodaje za boj proti terorizmu. Uložili smo um, predloge sprememb v zvezi s tem 304 eh, do 309. Eh, veliko aretacij se je zgodilo in tukaj gre pravzaprav za zlorabo zakonodaje o zakonodaji za boj proti terorizmu pravzaprav tukaj ni nekega političnega prostora za legitimne in izvoljene kurdske politike. Nima možnosti, da bi sodelovali eh, v politični sliki. Če eh, bomo dovoljevali, da se bo zakonodaja proti terorizmu uporabljala za nasprotovanje kurdov, ne bomo tukaj napredovali nikamor. Potem vprašanje Cipra. Ne strinjam se s tem, da je poročilo tukaj eh, uravnoteženo. Mislim, da bi morali spremeniti odstavek 25. Potrebno je vsaj eh, spoznati, da je bila prelomljena obljuba iz leta 2004. Eh, obljubili smo neposredno trgovanje, zato da bi rešili probleme Turkov na Cipru. To je obstoječ problem, ki se ne bo rešil sam od sebe. Strinjam se tudi z um, Andrewom Duffom. Potem uh, pozdravljam predloge sprememb, ki so bili vloženi v zvezi z uh, odstavkom uh, eh, 34. Potrebno je liberalizirati vizumski režim. In pa naj povem še to, da um, pozdravljam tudi odstavek 20 v zvezi z pravicami uh, istospolno usmerjenih. Hvala lepa, prosim, da ste sedaj nekoliko bolj pozorni na čas. Uh, sicer ne bomo mogli obravnavati naslednjih točk na dnevnem redu. No, kasneje bomo obravnavali Srbijo. Lojze Peterle. Hvala lepa. E, pridružujem se čestitkam kolegici e, poročevalki. Mislim, da nismo imeli še nikoli tako preciznega e, poročila, ki natančno obravnava kritična dejstva, začenši svobodo <laughs> govora in tiska. Po drugi strani pa ne govori samo o napredku, ampak tudi hoče nadaljni napredek. V tej zvezi omenjam samo troje pomembna se mi zdi podpora ustavnemu procesu eh, eksplicitna podpora za odprtje poglavja o pravosodju eh, pa tudi glede vizne liberalizacije ne gre samo za željo po dialogu ampak za predlog da pridemo do eh, jasne časovnice mislim da so to jasna znamenja in dovolite še nekaj splošnih pripomb ob tem ko se ukvarjamo s številnimi detajli E, mislim, da je zelo pomembno, da v Turčiji poteka odprt in inkluziven proces spreminjene ustave, da je v teku spreminjene pravosodnega sistema in da v zadnjih mesecih turška opozicija veliko bolj intenzivno komunicira z evropskimi inštitucijami. Moja zadnja pripomba glede Cipra, bližajo se nam različne volitve, jaz mislim, da bi bilo koristno,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 zato da je pripravila uravnoteženo in prepričljivo poročilo. Poročilo omenja številne pozitivne eh, razvoje. Prvič je svet pozval komisijo, da naj poda mandat za začetek dialoga o vizumski liberalizaciji. Edina država, ki ima, to je edina država kandidatka, ki še vedno potrebuje vizum za vstop v Evropsko unijo. Eh, mislim, da bo ta dialog pomagal spodbuditi trgovino, prav tako bo to izboljšalo stike med eh, ljudmi. Nespremljivo je, da državljani, države kandidatke ne morejo svobodno potovati. Strinjam se z eh, gospod Latford in z gospodom eh, Dafom, ko gre za ciprsko vprašanje. Mislim, da tukaj eh, poročilo ni dovolj uravnoteženo. Osredotočiti se, se potreba na zaveze Evropske unije, izpolniti moramo svoje obljube iz aprila 2004 in končati osamitev turške ciperske skupnosti, potrebno je doseči polno rešitev za, cirsko, za ciprsko vprašanje, še preden bo Cipr prevzel predsedovanje Evropski uniji. Predsedstvo, ki nima polne udeležbe ciprskih Turkov, ne bo izpolnilo svoje dobre naloge. Hvala lepa in želimo veliko uspeha. Čulegum. Já bych chtěl též pogratulovat spravodajce za velmi vyvážený. Gospod Trůček. Hvala lepa, čestitam poročevalki za uravnoteženo, objektivno in konstruktivno poročilo. Poročilo priznava, da je v Tučiji bil dosežen napredek, kakor, tudi, kakor naprimer pri organizaciji lanskoletnih volitev. Omenja možnosti in priložnosti za Eh, ustavne, za reformo ustave, omenja tudi pravosodni sistem. Eh, izražena pa je kritika, ko gre za svobodo medijev. Sam bi spregovoril o vprašanju Cipra. Mislim, da je poročilo eh, tukaj uravnoteženo. Mislim, da so, da so uravnotežena stališča ciperskih Turkov in pa Grkov. Za Turčijo bi bilo kontraproduktivno, če ne bi želela sodelovati za državo, ki predseduje Evropski uniji. To je priložnost za to, da se razpravlja in da se reši eh, ciprsko vprašanje na ta način bi lahko spodbudili odnose med Ciprom in pa Turčjo in pa med Turčjo in Evropsko unijo. Eh, poročilo govori o strateškem in pa geografskem pomenu Turčije. Pravilno je, da pozivamo Turčijo, da naj poskrbi za dialog med Evropsko unijo in NATO. Ciper pozivamo, da naj odpravi svoj veto, ko gre za sodelovanje Turčije v Evropske obramne agenciji z drugimi besedami, problemi na Bližnjem vzhodu, zadeve, ki so povezane z Zahodnim Balkanom, Pakistanom, Iranom, vse to zahteva tesno sodelovanje med Turčijo in pa Evropsko unijo. In mislim, da, bi, da pri tem nas ne bi smel ovirati uh, odprti problem uh, Cipra. Turčija, ampak Evropska unija bi morala biti konstruktivni, morali bi pomagati vsem skupnostim v Turčiji in morali bi pomagati združenim narodom pri tem, da se dialog nadaljuje. Hvala lepa, svoj eh, čas za govor ste prekoračili za 78 odstotkov. Eh, kolegi, mislim, da bom moral postati bolj strok, sicer ne bomo mogli vsega skupaj končati pravočasno. Prosim, da, pravi, da pazite na svoj čas za govor. Besedo dobi gospod Komucakos. Um. Hvala lepa. Čestitam Ri za odlično upravljeno delo. Pripravila je dobro, uravnoteženo poročilo. In uh, tukaj bi želel povedati nekaj pomembnega. Uh, gospod predsednik. To je zelo pomembno. Eh, visok strošek eh, obrambe 25 eh, do 24 odstotkov znaša ta v, Grčijo, v Grčiji in to je tudi eden izmed razlogov za težko gospodarsko situacijo, s katero se v Grčiji soočamo. Jasno je, da Grčija ni zadovoljna, da porabi na milijarde evrov za stroške obrambe. Grčija upravičeno meni, da uh, obstaja um, grožnja tako na kopnem, kakor nam uh, iz zraka, uh, iz vzhoda. Turčija še naprej krši mednarodno pravo in uh, provocira Grčijo v številnih regijah in to samo povdarja te grožnje. Iz vseh teh razlogov naj vas eh, spomnim tudi na grožnjo eh, Republiki Cipru, eskalacije v zvezi z Izraelom in pa napete odnose z eh, Irakom in pa z Sirijo. Zdi se, da je militarizacija vedno bolj značilno zonalne politike Turčije. Iz vseh teh razlogov te situacije več ne smemo ignorirati. Potrebno je poslati jasno sporočilo Grkom. V, teh, eh, v tem času ogromnih žrtev moramo poslati sporočilo, da Evropski parlament želi da Turčija preneha s tem nespoštovanjem mednarodnega prava, z provokacijami in pa z eh, provokacijami v Egejskem morju. Ehm, Turčija, na ta način bo Grčija lahko znišala svoje obramne stroške v tej težki gospodarski situaciji. Eh, hvala lepa, zdaj pa gospod eh, Papadopoulos. Antigona. Gospa hm, Papadopoulos.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 Cipr ni ovira na poti eh, do članstva. Eh, situacija je enaka že od leta 1974, od eh, invazije. Turčija predstavlja grožnjo Cipru. In še naprej poseljuje sever otoka. in uh, ne želijo sodelovati, ne želijo pomagati razseljenim osebam in tako naprej. Protokol iz Ankar bi se moral izvajati. Ni dovolj, da Turčija zgolj uh, predstavlja grožno Cipru. govornica več nima vključenega mikrofona. Mislim, da Turčija ima svoje obveznosti do Evropske unije, ki jih mora izpolnjevati. Milan Mon. Hvala lepa, zahvaljujem se za odlično, vlog, eh, odlično delo, ki ga je upravila poročevalka Rija Omenrojten. Njeno delo je bilo zelo učinkovito. Čisto kratek bom, zato imam samo en eh, komentar in zahteval bom eno pojasnilo. Komentar. Eh, kompromis 23. Kot sem dejal že pred nekaj časa, v elektronskem sporočilu gre tukaj za formulacijo uh, skupnih točk med uh, politiko Evropske unije in Turčije in ta uh, definicija se mi zdi nekoliko nejasna. V zadnjih dveh, treh letih sem prebral, da naj bi bi eh, bila odzeta pravica do izdaje vizumom, vizumov prebivalcem Sirije, eh, Sudana in tako naprej. Ta kompromisni predlog spremembe je po mojem mnenju torej preveč nejasen. Po drugi strani pa želim izpostaviti še kompromisni predlog 14 v katerem se govori o državljanih Turčije in pa o človekovih pravicah in evropskih standardih na tem področju. Zanima me, ali je to besedilo eh, izvzeto iz konvencije. Ne poznam na pamet namreč konvencije. Gospod Hawit, hvala lepa. Hvala lepa. Gospe Umen Reuten. Moji komentarji se bodo nanašali na to, kar bi povedal gospod Obiolski, ki ga nažalost danes eh, ni tukaj. Nažalost, eh, govorca več ne slišimo. Uh, in energy chapter na, rad bi se eh, navezal na eh, energetski kompromis, eh, ki sem ga predlagal sam. Mislim, da bi morali o tem glasovati vseeno kot o dopolnilnem predlogu spremembe. Potem pa je tukaj še predlog spremembe ena o sindikalistih. Strinjam se z določenimi mnenji, ki so bila že povedana. prišlo je do množičnih aretacij in eh, ljudje, eh, proti katerim ni podanih nobenih pravih obtožb, eh, so že leta v zaporu. Poročevalka me je prosila, da umaknem predlog spremembe 397, jaz pa sem jo prosil, da si še enkrat ogleda kompromisni predlog spremembe, kajti mislim, da se lahko strinjam z gospodom Van Ornom in gospodom Lambsdorfom vendar pa mislim, da to ni alternativa mojemu predlogu spremembe. Pozdravljam predlog, kompromisni predlog spremembe 24. V kompromisnem eh, predlogu 25 eh, pa ne prosimo le za zakonodajo, eh, ampak za mehanizem za izvajanje te zakonodaje. Torej prosim, da si poročevalka tudi ta kompromisni predlog spremembe še enkrat ogleda. Hvala lepa, gospod Kresler Dorfler. Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo mislim, da lahko pomaga k rešitvi situacije med Evropsko unijo in Turčijo in tukaj mislim na vse države članice, tudi na Cipr. Morda bomo na ta način rešili ta gordijski vozel. Ampak eh, to mora potekati po eh, načelu daj dam vendar pa sem sit tega, da poslušam, da Evropska unija ni izpolnila svojih zavez iz leta 2004. Protokol iz Ankare še zmeraj ni bil uh, podpisan in Turčija nadaljuje z politiko naseljevanja, ki je nezakonita. To me spominja na nezakonito politiko naseljevanja Izraela v uh, Palestini in to so dejstva, ki jih enostavno ne moremo sprejeti. Sem za odpiranje poglavi 23 in 24, ampak eh, jasno je, da moramo dobiti tudi kaj v zameno in sicer eh, istočasno. Na ta način bomo lahko rešili to veliko dilemo. Če si ogledamo izjave trenutne turške vlade, te izjave niso ravno zmerne. ne sprejemljivo je, da eh, se neka država uh, ni pripravljena pogajati z državo kandidatko, čeprav pravi, da podpira njen status kandidatke. Torej, mislim, da so pogajanja potrebna, sicer pa uh, je vse pozitivne in negativne faktore izpostavila že kolegica Omen Reuten. Najlepša hvala, gospod Kacin. Hvala lepa gospod predsednik. Rad bi začel s tem, da povem, kako zelo pomembno je, da poslanci turškega parlamenta prihajajo v Brusel eh, in sicer redno. Turčija je namreč parlamentarna demokracija in eh, vedno več eh, stikov z Ankaro skrbi za boljše ozračje v prihodnosti. Kar želim povedati je sledeče. Julija bomo odprli dve poglavji eh, za pogajanje za Črnogoro 23 in 24. To je nov pristop, nova strategija. To je nova strateška odločitev Evropske komisije. Če nekaj omogočimo nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji, potem uh, mora to biti na voljo tudi vsem ostalim državam kandidatkam, vsem tistim, ki se že pogajajo in vsem tistim, ki se bodo pogajali v prihodnosti. Začeti moramo s poglavjama 23 in 24. Poglavje 23 nam bo omogočilo, da se osredotočimo na najbolj občutljiva vprašanja in mislim, da je to najboljši način, da dosežemo napredek. Uh, pri eh, Turčiji eh, in v naših odnosih z Turčijo. Na ta način bomo poskrbeli za veliko bolj pozitivno ozračje ne le v Turčiji, ampak tudi na Cipru. Tukaj gre za človekove pravice, za medije, pa tudi za eh, situacijo v zaporih, za pravosodne reforme. Za vse tisto, kar je za nas ključnega pomena in kar je, za, kar je ključnega pomena za pristop oziroma približevanje k Evropski uniji in za pristop, če bo do tega prišlo ampak če želimo napredek, sta poglavje 23 in 24 magični besedi. Na... Najlepša hvala. Gospod Filori, v imenu komisije. Yes, ja, gospod predsedojoči, najlepša hvala. Gospa poročevalka, spoštovani poslanci odbora za zunanje zadeve Evropskega parlamenta, naj se najprej v imenu komisije zahvalim poročevalki in čestitam za eh, pravičen in uravnotežen osnutek, ki ga imamo pred seboj. Menimo, da zaključki tega poročila v veliki meri odsevajo oceno komisije, eh, ki smo jo predstavili v eh, letnem poročilu o napredku. Če dovolite, se bom osredotočil na tiste komentarje, kjer eh, je bila komisija neposredno nagovarjena. Kompromisni predlog 5, kolikor vem, eh, zahteva analizo ustavnih predlogov sprememb eh, iz leta 2010 v našem naslednjem poročilu o napredku. Prez nadaljnega bomo to seveda storili. Del eh, naše naloge je eh, tudi, da sledimo napredku Turčije ko gre za izpolnjevanje zahtev na področju človekovih pravic, načela pravne države in tako naprej. Kar zadeva kompromisni predlog 11, tukaj gre za posebno uh, prilogo in sicer uh, glede Ergenekona. Naj povem poslancem, da je naloga komisije, da nadzoruje pravosodje v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in eh, tukaj gre tudi za pravico do svobode in pravico do pravičnega sodnega postopka. Komisija pri tem eh, ne more pregledati podrobnosti posameznih primerov, ampak proučuje bolj načelo zakonitosti in eh, to načelo tudi v zadostni meri obravnavamo v eh, letnem poročilu napredku in ga bomo obravnavali tudi v prihodnem poročilu, ki ga bomo predstavili jeseni. Poleg tega morate vedeti tudi, da eh, naše delo poteka tudi v okviru primerjalnih analiz, in takšna zadnja analiza je bila izvedena leta 2011 in je objavljena na strani eh, delegacije Evropske unije za odnose s Turčijo. Naslednja primerjalna analiza pa se bo osredotočila na analizo sodišč za resne zločine. Eh, tukaj gre za sodišče, ki, sodišča, ki obravnavajo primere kot so Ergenekon, Sledgehammer in tako naprej. Eh, to analizo izvaja eh, sodnik eh, iz ene izmed naših držav članic in ko bo poročilo zaključeno, ga bomo seveda objavili. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Portman iz urada visoke predstavnice, ki je odgovoren za sodelovanje s Turčijo na področju zunanje politike. Gospod Portman, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorim v tem odboru in da pozdravim delo poročevalke. Hvala lepa, Rija. Ehm, prav posebej bi se rad osredotočil na člen 26, ki govori o ključni vlogi Turčije in o sinergijah, ki obstajajo v zunanji politiki med Turčijo in Evropsko unijo. Turčija še naprej ostana, ostaja ključna prioriteta za visoko predstavnico in eh, V službi za zunanje delovanje smo precej sredstev namenili za eh, naše odnose z Turčijo, tako zaradi arabske pomladi, kakor tudi zaradi tega, ker je Turčija eh, ključen element eh, pozitivne agende v naši zunanji politiki. Torej, verjamemo, da delo parlamenta daje dodatno vzpodbudo za okrepitev eh, povezovanja turške zunanje politike z zunanjo politiko Evropske unije. In še enkrat pozdravljamo to pozitivno noto v poročilo kolegice Omen Reuten. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo še kolegica Omen Reuten za zaključek. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Rada bi začela z zadnjim komentarjem. Eh, rada bi se predvsem zahvalila svetu, gospodu Portasu in pa službi za zunanje politično delovanje za čestitke. Skušali bomo nadaljevati eh, z odličnim sodelovanjem. Drugič, naj se osredotočim na pripombe Evropske komisije. Gospod Filori. Razumem da znotraj komisije, ko parlament zahteva podrobnosti in dokumente, rečete ne, tega ne bomo storili oziroma tega ne bomo storili na ta način. Vendar pa. Je Evropski parlament tisti, ki lahko zahteva več podrobnosti in zato nam jih boste morali tudi zagotoviti. Dokument mora biti uravnotežen in pravičen, je bilo rečeno. Kolegi so to izpostavili in kolegi so dejali, da mora Turčija imeti dobre, dobre odnose z sosednjimi državami. Na samem začetku sem dejala, da je v mojem poročilu veliko napisanega o Cipru in dejala sem, da mora biti sporočilo, kar zadeva Cipr, močno in jasno. In mislim, da sem dobila tudi podporo gospoda Hadi, Hadi Jorga, pa prosim, da si še enkrat prebere ta odstavek. Kaj ti? govorim tudi o predsedstvu Cipra Evropske unije, govorim o Famagusti, govorim o vseh eh, teh elementih. Torej, zanima me, kaj bi še radi dodali. Če si preberete besedilo, boste videli, kaj vse je v njem napisano. Torej, prosim, preberite to besedilo še enkrat. Drugič, in tukaj se obračam na kolegico Latford in druge, se moramo zavedati, da je situacija občutljiva in sicer na obeh straneh. Lahko razumem, da ena stran pravi, ja, Cipr je del Evropske unije in mora biti kot takšen zaščiten. Druga stran pa pravi, počakali bomo. In uh, potem spet uh, tretja stran pravi, ne, napasti moramo Turčijo, kar zadeva Cipr. Ne smemo pozabiti, da obstaja tudi druga plat medalje. kot sem povedala že na samem začetku, želim, da bi besedilo ostalo takšno, kot je, kajti to besedilo je uravnoteženo in pa tudi objektivno, kar zadeva Cipr. In tukaj odgovarjam na številne komentarje, ki sem jih slišala. Moram povedati tudi, da mi ni bilo všeč oziroma me je nekoliko prizadelo to, kar je povedal kolega Milan Mon. Res je, da je bilo sklenjenih veliko sporazumov med Turčjo in pa tretjimi državami, kar zadeva vizume, ampak v trenutku, ko takšnega sporazuma ni z Evropsko unijo, se pojavi problem. In seveda, gospod Milan Mon, imate pri tem prav, ampak morate pomisliti tudi na drugo plat medalje, kajti v poročilu je zapisano, da ko bo podpisan sporazum o vračanju, bomo sprejeli tudi načrt za liberalizacijo vizumskega režima. Torej, moramo najti pravo ravnotežje, kajti to je občutljivo vprašanje za določene države članice. Poleg tega pa ne moremo zahtevati, da neka država stori vse na način, kot to želi Evropska unija. Po drugi strani pa ne dovoliti liberalizacije vizumskega režima, poskrbeti moramo za neko določeno ravnotežje. Naša formulacija je nekoliko težavna, kaj ti skuša najti neko pravo ravnotežje. Gospod predsedojoči. Poročilo se osredotoča na to, kar so izpostavili tudi kolegi. Na načelo pravne države in pa na človekove pravice, na izpolnjevanje kriterijev iz Kübenhavna in tako naprej. Govorimo o pravicah posameznikov eh, in pa o pravicah družbe. In vse to je ključnega pomena za sodelovanje Evrope z Turčijo. Tudi v tem poročilu smo povdarek dali ravno tem vidikom. Ampak v trenutku, ko od Turčije zahtevamo izvajanje reform in ko zahtevamo spremembe znotraj turške zakonodaje, Turčija pa posle poročilo o človekovih pravicah Evropske komisiji, komisija pa tega poročila ne ovrednoti, v tem trenutku se pojavi kakšen problemček. Kar zadeva človekove pravice, smo želeli poročilo o napredku. In zaradi tega morate razumeti tudi, da se zauzemamo za odprtje poglavi 23 in 24. Mislim, da smo tukaj našli uravnotežen ubeseditev v poročilu. Gospod predsedojoči. Poročevalka se povsem zaveda, kar, kaj je zapisano v kompromisnih predlogih sprememb. Vendar pa kot poročevalka seveda pripadam tudi svoji poslanski skupini. In znotraj parlamenta bomo morali najti večino za oblikovanje sporočila za prihodna pogajanja. To sporočilo mora biti jasno, pregledno, objektivno. Poleg tega mora to sporočilo predstaviti glavne naloge za prihodnost, krati pa mora izpostaviti tudi pozitiven napredek. In ravno to sem želela storiti v svojem poročilu. Na, no, zdaj sem orisala glavne teme, ki so jih izpostavili tudi kolegi. Sedaj pa čakam na glasovanje in upam, da bo rezultat pozitiven. Če kolegi želijo še kakšen predlog spremembe, naj jih spomnim, da smo potrebovali precej časa za pripravo kompromisnih predlogov sprememb. In če boste želeli dodatne spremembe do jutri, potem bo moj odgovor ne. Če se ne strinjate z kompromisnimi predlogi sprememb, v redu. Ampak ne morete nasprotovati vsem sto odstotno. Storila sem vse, kar je bilo v moji moči. Gospa Ladford, za kratek prispevek. Žal mi je, da sem še enkrat prosila za besedo. Zdi se mi, da je prišlo do nesporazuma, kar zadeva liberalizacijo vizumskega režima. Če Evropska unija ponudi liberalizacijo vizumskega režima eh, Turčiji, to pomeni, da ta liberalizacija velja za turške državljane. Se pravi, turški državljani ne bi potrebovali vizuma za vstop v Evropsko unijo, še vedno pa bi eh, seveda potekal običajen nadzor potnih listov na zunanjih mejah Evropske unije. Vendar pa ta liberalizacija vizumskega režima ne bi veljala za vse tiste, ki niso turški državljani in ki preko eh, ozemlje Turčije potujejo v Evropsko unijo. Torej ne razumem prav tega strahu, eh, da naj bi eh, ta liberalizacija vizumskega režima veljala za vse, ki prihajajo iz Turčije. No, kar nekaj vem o vizumih iz odbora Libe, ampak tukaj ne gre za nek vizum oziroma ne gre za opustitev vizumskega režima za vse tiste, ki prihajajo iz Turčije. Dobro, mislim, da ste zelo jasno izpostavili svoje stališče in pripričan sem, da boste o tem lahko razpravljali še kasneje. Ne morem odpreti še ene razprave. Dobro, gospod Havit. Postopkovno vprašanje, ki se ne nanaša na prejšnjo točko. Povsem sprejemam stališče gospe Omen Reuten, da mora zanemariti določene točke in se osredotočiti na nekatere v kompromisnih predlogih sprememb. Ampak, če se spomnite, smo imeli velike težave lansko leto v glasovanju. Torej, prosim, da če določeni predlogi spremembe niso vključeni v kompromisne predloge sprememb, da je to jasno označeno na glasovalnih seznamih in da bomo o teh predlogih sprememb eh, potem tudi ločeno glasovali. Ja, pravi kolegica Omenrojten, ampak včeraj sem se pogajala z gospodom Objolsem in upala sva, da bo eh, tudi gospod Howitt podprl rezultat teh pogajanj. Gospod eh, Howitt je prišel nekoliko kasneje pa in ni slišal tega, kar je povedala gospa Gomeš. Ja, pa sem bil tukaj, ko je bila tukaj gospa Gomeš. No, moji dragi prijatelji, zaključimo z tem. Mislim, da bi morali sedaj nadaljevati in sicer z poročilom o Srbiji. In prvi bo besedo dobil poročevalec, takoj zatem, ko bodo tisti, ki jih ta tema ne zanima, zapustili dvorana. Them, ne vsi, seveda. Oh, Gospod Kasolides želi besedo na temo Srbije, dobro. Please, colleagues. Prosim, kolegi. Nadaljujmo. Not out of the room. On the next topic, not out of the room. Nadaljevali bi z naslednjo temo, ne z selitvijo iz dvorane. Ne še, ne še. Pogoji niso primerni za to, da nadaljujemo. Colleagues, please, please. Prosim, prosim, kolegi. Tisti, ki imate nadaljne razprave, prosim, da zapustite dvorano, da razpravljate zunaj. Tisti, ki želite ostati, pa se osredotočite na razpravo in poskrbimo za to, da bodo pogoji primerni, za to, da bomo lahko razpravo sploh imeli. Potrebujemo nekoliko večjo avtoriteto na predsedniškem mestu. Torej gospod Brok. Okay. The... Dobro, gospod Kacin, beseda je vaša. Predsednik Pasku, drage kolegice in kolegi. Najprej hvala osebju sekretarjata odbora, še posebej Evi Mar, ki je trdo delala na poročilu, moji ekipi na čelu z asistentom Sašo Butorcem in eh, poročevalcem v senci za izredno konstruktivno sodelovanje in širok konsens o končnem predlogu besedila resolucije. Eh, z velikim olajšanjem, ponosom in veseljem lahko rečem, da danes razpravljamo o napredku srbije v veliko boljšem vzdušju kot pred samo mesecem dni. odločujoč napredek je bil dosežen na področju treh kriterijev ki jih je decembrski svet izpostavil kot pogoje za status kandidata. svet zunanjih ministrov ki bo jutri in pojutrišnjem je priporočil da se srbiji dodeli status kandidata na vrhu evropske unije. Ta odločitev je bila lahko sprejeta, ker je Srbija dosegla napredek na naslednjih področjih. Dosežen je sporazum o regionalnem sodelovanju s Prištino, implementacija obstoječih dogovorov dobro napreduje, posebej po podpisu tehničnega protokola o implementaciji dogovora o skupnem upravljanju meje IBM. Sodelovanje z Eulexom in Kaforjem se uspešno nadaljuje, potem ko so bile odstranjene barikade na srbski strani. Poleg tega so se začeli postopki proti organizatorjem incidentov julija lani. Ti premiki predstavljajo jasen znak, da se je Beograd pripravljen prizadevno truditi za normalizacijo odnosov s Prištino. To moramo jasno in na glas priznati in upam, da bo vrh potrdil odločitev o statusu kandidatke za Srbijo in tako skupaj z Evropskim parlamentom ponudil roko Srbiji. Obžalujem, da so nekatere članice v zadnjem trenutku poskušale blokirati Srbijo. Ti poskusi so se zgodili v napačnem trenutku in na napačen način. Besedilo poročila je dopolnjeno z ustnimi amandmaji in hvali dosežen napredek pozivam kolege da jutri na glasovanju ne nasprotujejo ustnim amandmajem ker se bo v nasprotnem primeru glasovalo o tekstu ki je že zastarel in presežen torej ni več politično relevanten srbija končno vstopa v fazo evropskih integracij v kateri se bomo tako mi kot oni osredotočili na vzpostavljanje vladavine prava in borbo proti sistemski korupciji. Reforme v Srbiji so bile leta prepočasne in zaradi težkega in zapletenega odnosa s Haškim sodiščem, pa tudi zaradi politične blokade Kosova. Danes so vsi ključni obtoženci v Hagu, Kosovu pa se zadnjim dogovorom končno omogoča udeležba v regionalnih organizacijah. Odpira se novo poglavje pristopanja k Evropski uniji, v katerem politični voditelji ne bodo imeli več nobenih izgovorov tako imenovane visoke politike, imeli pa bodo dolžnost modernizirati Srbijo. Številne korupcijske afere v procesu privatizacije in na javnih razpisih morajo dobiti epilog na sodišču. Potrebna in nujna je politična volja pa tudi podpora organom v boju proti korupciji pomemben napredek je že bil dosežen kar lahko vidimo v odločnem in profesionalnem delu nekaterih neodvisnih organov kot so svet za boj proti korupciji ombudsman in pooblaščenec za informacije javnega pomena Regionalno sodelovanje Beograda je na spodobni ravni, posebej na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Odnosi s Hrvaško in Črnogoro so v sponu srbija bo kot kandidatka za članstvo v EU velik izziv in vzpodbuda za Makedonijo, ki kot kandidatka že šest let čaka na odprtje poglavi. Za napredek celotnega Zahodnega Balkana moramo imeti čim več držav kandidat, ki se že pogajajo o članstvu po drugi strani pa menim da beograd mora prevzeti bolj konstruktivno vlogo v odnosu do bosne in hercegovine in pomagati sarajevu usposobiti svoje državne institucije za evropske integracije bosna ne sme ostati politično in nacionalno razdeljena mora se ohraniti kot večnacionalna in multiverska skupnost ki bo kot enotna država vstopila v evropsko unijo ko izpolni kriterije za članstvo. Srbija je lahko in mora biti še bolj ambiciozna. Potrebno je zagotoviti hiter začetek pogajanj o članstvu Evropske unije in o poglavjih 23 in 24 o pravosodju in temeljnih človekovih pravicah ter o notranjih zadevah, da bi evropska perspektiva postala vidna in bolj oprijemljiva državljanom Srbije evropska reforma bo prinesla državljanom boljše življenje rast gospodarstva v srbiji kot tudi splošen napredek celotnemu zahodnemu balkanu. srbija ima kapacitete da doseže znaten napredek in danes je začetek dolge in prave evropske poti srbije ki je v obojestranskem interesu tako državljanov srbije kot tudi evropske unije. naj nas srbija povezuje in ne ločuje tudi jutri na našem glasovanju. Hvala za vašo pozornost. Um, hvala lepa, hvala lepa gospodu Kacinu. Poročilo je odlično, uravnoteženo. Um, in um, osvetljuje najpomembnejše zadeve. Eh, Srbija nadaljuje na procesu, eh, v procesu evropske integracije, ampak pred njo je še dolga pot. Eh, bistvenega pomena je, da poročilo podarja pomembnost vladavine prava, 32 odstavka 23 in pa 24 sta v srcu tega procesa. Um, ehm, kmalo bodo potekale volitve, ne vemo, kakšen bo rezultat. Morda bo prišla na oblast popolnoma drugačna vlada in potem se ne mudoma postavlja vprašanje, v kolikšni meri bo uh, nova vlada sprejela zapuščino predhodnika. Mislim, da moramo to poročilo vzeti izjemno resno. Poročilo pošilja pravilne signale v Srbijo in uh, do določene stopnje pošilja pravilne signale celotni regiji Balkana. Um, Srbija je bistvenega pomena za uh, stabilnost celotne regije uh, Zahodnega Balkana in prej kot bo Srbija sprejela svojo prihodnost, svojo evropsko prihodnost, bolje bo to za stabilno celotnega območja. Gospa Gome še naslednja. Hvala. Uh, gospod predsednik, zahvaljujem se uh, gospodu Kacinu za uravnoteženo in dobro poročilo. da poročilo prihaja po pomembnem trenutku. Mislim, da bi svet moral slediti priporočilom, eh, včerajšnjim priporočilom. Mislim, da bi Evropski svet moral podeliti status kandidatke Srbije glede na dosežen napredek. Napredek je bil dosežen v zadnjih eh, nekaj letih gre za sodelovanje uh, Srbije z uh, Mednarodnim sodiščem za ozemlje nekdanje Jugoslavije. Predana sta bila tudi Goran Hadžić in pa Radko Mladić. Dosežene pa so bile tudi druge pomembne reforme. Srbija začenja za bojem proti organiziranemu kriminalu in pomemben je tudi sporazum iz prejšnjega tedna med uh, Beogradom in pa Prištino. Gre za sporazum, ki omogoča regionalno sodelovanje in omogoča sodelovanje Kosova v regionalnih forumih. To je pomemben dogodek. Um, seveda imamo vsi velika pričakovanja, ko bo šlo za izvajanje tega sporazuma v realnosti. Sama sem eh, obiskala Biograd v okviru delegacije moje skupine. Biograd smo obiskali v času podpisa sporazuma. In jasno je bilo, da vlada in pa, da se vlada in pa zlasti predsednik Tadič zavedata pričakovanj in uh, velikih zahtev, ki jih bo prinesel status države kandidatke, če bo ta seveda podeljena na prihajajočem Evropskem svetu. Všeč mi je bilo, ko je predsednik Tadić eh, poudaril pomen boja proti organiziranemu kriminalu. Eh, ta boj je začela ravno njegova vlada. Mi in oni eh, vemo, da je potrebno še veliko narediti pri izpolnjevanju kopenhavenskih kriterijev, potrebna je reforma pravosodstva, potem potrebno je pos, eh, poskrbiti za napredek na področju človekovih pravic, zlasti ko gre za zaščito manjšin in ko gre tudi za ostale vidike delovanja demokratičnih institucij, eh, pravne države in pa ko gre za delovanje. Um, Eh, tržnega gospodarstva ter eh, pravične konkurence. Eh, se pravi, poročilo prihaja ob ključnem času, postalo pa se vprašanje, ali želimo podpreti tiste v Srbiji, v Srbiji ki so odgovorni za ta napredek pri izpolnjevanju kopenhavenskih kriterijev, ki so poskrbeli za napredek na poti v Evropo za Srbijo. Srbija je jasno evropsko usmerjena in spada v Evropo. Torej, ali to, ali pa bomo šli na roko tistim, ki niso naredili nič, čeprav trdijo, da imajo evropsko agendo. Uh, in uh, ti so bili okrepljeni ravno zaradi gospodarske krize, ki vpliva tudi na finančno in pa gospodarsko situacijo v Srbiji. Ne smemo pomagati tej drugi skupini ljudi in zato je ta odločitev tako pomembna. Upam, da bo svet upošteval priporočila poročevalca v kompromisih. Eleni Kopa, ki je poročevalka v senci za mojo skupino, nažalost ne more biti danes tukaj. Je pa na poti v dvorano, ampak mislim, da sem v glavnem povedala to, kar je želela povedati ona. Doda, dodala bi samo še to, da mora biti parlament eh, koherenten pri političnih izjavah in moramo povdariti naslednje stališče, ki je pomembno tudi za Srbijo. Bilateralne zadeve ne smejo biti ovira pridržitvenemu procesu. Uh, <coughs> yeah, I think. <coughs> yeah. Well, actually, the division of labor in the Green Group is that uh, Francisca. Cornelissen. Ja, no, naša uh, glavna poročevalka v Srbiji je Franciska Brantner, ampak zaradi spremembe dnevnega reda ne more biti z nami. In se seveda opravičuje. V imenu obeh bi želela povedati, da je zelo dobro, da je Srbija dobila pozitivno poročilo, eh, da bo verjetno dobila status države kandidatke. Pomembno je, da naredi naslednji korak v pridružitvenem procesu. Ehm, ponovno spostavitev dialoga za Kosovom eh, kaže na izboljšanje odnosov med objema državama.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 Eh, torej, menim, da je dobro, da je izgled članstva v Evropski uniji premagal eh, nacionalistične težnje v Srbiji. Sedaj mora Srbija narediti naslednji korak v pridružitvenem procesu, morala bo se še bolj resno loteti dela, poskrbiti za dodatne reforme. Gospod Kacin je omenil številna področja, kjer so potrebne reforme. Eh, to je tudi strnil v odličnih kompromisih. Eh, zlasti pogoji za odprtje poglavi 23 in 24 bodo kmalo. Eh, bodo pomenili, da je potrebno poskrbeti za napredek na področju človekovih pravic, pravosodja, boja proti korupciji in da je potrebno tudi nadaljevati za dobrimi odnosi s Kosovom. V glavnem se zahvaljujemo za besedilom kompromisa 4. Bomo pa prosili za, za glasovanje po delih, ko gre za besedico administrativ v zadnjem stavku. Ko govorimo o mejah, o upravljanju meja, pozabljamo na besedo administrativ. To ni logično in eh, dejstvo je, da to je meja prosili bomo za glasovanje po delih v tej točki. Sicer pa smo zelo zadovoljni z eh, poročilom in še bolj smo zadovoljni z eh, napredkom v Srbiji. Upam, da bo ta ohranjen. Eh, Kukan. Gospod Kukan. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalcu Kacinu, ne samo zato, da je pripravil dober osnutek poročila. Zahvaljujem se mu tudi za to, kako je sodeloval z poročevalci v senci in drugimi kolegi, tako da smo dobili besedilo, ki lahko uživa kar največjo podporo. Pripričan sem, da bo besedilo to podporo dobilo. Čestitam tudi. Uh, srbskim predstavnikom za njihovo prizadevanje, zato da bi dobili eh, status države kandidatke. Upam, da bo to potrdil tudi svet. Srbija ima sedaj priložnost za to, da naredi odločujoč korak naprej v integracijskem procesu. To lahko naredi še letos. In upam, da bomo sprejeli takšno poročilo, ki bo podprlo to vrstne ambicije. Eh, integracijski proces mora ostati prednostna naloga, to bo imelo pozitiven eh, učinek na državo in na regijo kot takšno. Ampak, kot so že številni omenili, je to šele začetek. Eh, Srbijo čaka še veliko težkega dela. Kompromisni predlogi sprememb pokrivajo vse najpomembnejše točke. Mislim, da bi morali podpreti vse kompromise. Eh, moramo pozdraviti tudi sporozum med eh, Srbijo in Kosovom, ko gre za integriran proces upravljanja meja in pa sodelovanje v regionalnih forumih. Vidim, da je to bilo že dodano v kompromisih in to je dobro. Eh, vseeno pa moramo spremljati izvajanja teh sporazumov to velja seveda za obe strani. V tem smislu pozdravljam stališče srpskega predsednika eh, glede referenduma na severu Kosova in upam, da bodo to podprle srpske oblasti, tudi ko gre za organizacijo prihajajočih volitev, zlasti ko gre za severno Kosovo. Dobro bi bilo, če bi se Srbija izognila korakom, ki bi lahko povzročili neželjene probleme. In še zadnja pripomba v zvezi z eh, naslednjimi volitvami v Srbiji. Upam, da bodo ti pomenili eh, kontinuiteto proevropskih eh, sil, ki bodo vodile to državo v prihodnosti. Hvala, gospod. Hvala lepa. Eh, ja, želel sem samo potrditi to, kar je že bilo povedano. Pozdravljam sporazum med eh, Prištino in pa Biogradom, eh, ki je bil dosežen s pomočjo visoke predstavnice in pa komisarja Füleja. Mislim, da gre tukaj za kreativen pristop, ki bo omogočil sodelovanje Kosova v regionalnih sejah. Gre tudi za jasno za jasna pravila, ko gre za status. No, sam sem zelo občutljiv, ko gre za vprašanje statusa, ampak mislim, da če obstaja dovolj politične volje, lahko rešimo tudi vprašanja statusa. Če smo vsaj nekoliko kreativni, lahko odpravimo ovire. Evropi želim veliko uspeha. Upam, da bo postala država kandidatka, upam, da bodo odstranjene zadnje ovire v svetu. In upam, da se bodo v prihodnosti izboljšali, izboljšali tudi odnosi med Srbijo in Kosovom. Thank you very much. Um... Gospod Paška. Hvala lepa. Ja, prav gotovo veste, da je to pomemben trenutek, ko razpravljamo o možnostih, da pomembna država v Evropi postane kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Poročevalec je izrazil obžalovanje dejstva, da so včeraj v svetu nekatere države izrazile zadržke. Ehm, no, sam poznam razmere v vsaj eni izmed držav, ki je izrazila eh, pridržek. In lahko vam povem, da ta odločitev ni splošno znana. Glede tega ni bilo nobene razprave. Mi smo izvedeli za to iz srpskega tiska. Ko smo zaprosili za pojasnilo, tega nismo dobili. Potem drugič, eh, skušal sem razumeti logiko tega stališča, kajti dialoga ni bilo. In težko je razumeti to logiko. To ne odraža zahtev in pa pričakovanj drža, eh, ljudi iz te države. No, verjetno veste, da to uh, postalo pod vprašaj odnosa z Evropsko unijo. Uh, v času, ko skuša Evropska unija aktivno rešiti zapleten problem, eh, ki obstaja med Kosovom in pa Srbijo. To je tudi nepravično do Srbov, kajti Srbija je vedno bila prijateljica države, ki jo omenjam. No, vsekakor upamo, da bo tudi Srbija nekega dne postala članica Evropske unije, kakor je to postala pred leti omenjena država. No, potem eh, tudi. Eh, no, Možna razlaga bi bila morda problemi v zvezi z šengenskim območjem, ampak eh, mislim, da ne, ne, ne smeš popravljati krivice z dodatnimi krivicami. Naj na koncu izrazim uh, moje upanje, da bo, ta, da bo to stališče spremenjeno, da bo zadržek umaknjen, kajti edine, edini, ki lahko rešijo ta problem, sta pač ti dopleteni strani. Če obstaja kakšno sporočilo za Srbe, mislim, da je to že bilo doseženo. Moramo se zavedati tudi tega, da ko država postane država kandidatka, eh, se pozorno spremlja tudi spoštovanje pravic manjšin, kakor vemo iz lasnih izkušenj. V glavnem, sam upam, da bo eh, zadržek umaknen in da bo eh, stališče te države, ki je ne bom poimenoval, spremenjeno. In, in, in No, sam bi vsekakor se strinjal s tem, da država dobi status kandidatke. Gospa Lunaček, morda mi lahko pomagate, da to razumem. Katera država je to bila? No, lahko poskušam, če ste to mislili. Dobro, hvala. Tudi sama se zahvaljujem uh, Jelku Kacinu za uh, poročilo, za kompromise, ki jih je skušal doseči. Uh, no, moja kolegica omenila številne vidike, sama pa se bom kot poročevalka za Kosovo osredotočila na nekatere stvari, ki so povezane z dialogom, z doseženim napredkom in pa um, na to, kaj mora Srbija storiti v prihodnosti. No, sama sem uh, zelo pozdravila rezultat dialoga uh, prejšnji petek. Uh, vesela sem dogovora vseh držav, da Srbija lahko dobi status države kandidatke in da je bila dana tudi možnost um, študije izvedljivosti za začetek stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma s Kosovom. No, ampak seveda mora Srbija praviti še veliko um, dela, tako znotraj svojih meja, kakor tudi, ko gre za odnose s Kosovom. eden, ena izmed stvari je ta, da uh, v okviru srpskih volitev ne smejo potekati lokalne volitve na severu, na severu Kosova. To je potrebno jasno povedati in tudi v svetu je potrebno to jasno povedati. In uh, seveda je potrebno dosečeni sporazum tudi izvajati. Vem, da številni želijo, da se ta dialog nadaljuje tudi po volitvah v Srbiji. Eh, ko gre za vprašanja kot eh, telekomunikacije, energija, vse to so vprašanja, ki še niso bila rešena. No, eh, samostojno sodelovanje Kosova v tem sporazumu je nekaj, kar tudi tisti, ki niso priznali Kosova, morajo prepoznati in podpreti. Tudi ko gre za države, kot so OVSE, eh, so to regionalne organizacije in mislim, da bi tudi tukaj Kosovo moralo biti zastopano kot eh, samostojna država. No, ta eh, napredek je bil dosežen, da bo Srbija sedaj verjetno postala mm, država kandidatka, to lahko vsekakor pozdravimo. Moramo pa si ogledati tudi, kakšna bo iskrenost in pa realnost izvajanja sporazuma v prihodnosti. Evropski princip je princip sodelovanja in ne konfrontacije in to načelo je potrebno spodbujati no, toliko o odnosih med Srbijo in Kosovom, ampak vsekakor se zahvaljujem Jelku za njegovo poročilo. Um, še kratka pripomba. Zdi se mi, da je dobro, da eh, je sprejeta odločitev, da se Srbiji podeli status kandidatke, kajti to je prav gotovo pomemben dejavnik pri stabilizaciji regije in to bo eh, poslalo tudi pozitiven signal. Jasno mora biti, uh, Eh, in zato eh, tudi zadržanosti ali one držane, eh, da se to pove tudi v predlogi sprememb, da je Srbija dolžna, da prevzame odgovornost tudi kar zadeva napade na manjšine, na mednarodne organizacije, kot se je to že dogajalo. In da mislim, da mora to Srbija upoštevati in to je seveda eh, vedno eh, nekaj, kar lahko ogrozi nadaljni proces. In eh, da. Srbija ne ravna odgovorno. To ni načelno vprašanje priznavanja Kosova ali ne, ampak treba je odgovorno vplivati na to eh, situacijo, da ne bo prihajalo do novih eh, akcij in incidentov, ki ogrožajo eh, razvoj in tudi delo misij na tem področju. Mi smo tudi so odgovorni za ljudi, ki tam niso v prav enostavnih misijah. E, in mislim, da moramo to jasno izraziti, da vidimo to vrstne povezave. E, kolega Gorakis. Hvala. Želimo pozoriti na to, <clears throat> da se z pristopom k eh, Evropski uniji eh, poslabša eh, lahko status delavcev iz industrije in tudi kmetovalcev. Govorim na osnovi izkušenj Grčije. Evropska unija bo morda lahko pozročila še nadaljno zaostritev krize kapitalizma verjetno eh, bo gospodarska raznašala niceljehnični štri odstotka in zato se je treba pripraviti na to, eh, kakšno ceno bo srbsko prebivalstvo moralo plačati za ta pristop. Eh, najprej so to stroški za NATO, potem potem še vprašanje Kosova. In pred kratkim je bilo dosežen dogovor med Srbijo in eh, Kosovom glede udeležbe v regionalnih organizacijah. To je nadaljni korak eh, v situacijo, ki nam je vsem znana. Tu si ne smemo delati iluzij. Ampak bistveno vprašanje, ki se tukaj postavlja, eh, in ki zadeva sosedno deželo je zlasti rast. Če so odzivi glede na Eulex in Kafor, potem moramo ugotoviti, da je to kratko malo povezano s tem, da eh, prebivalstvo vse občuti kot zasedbene sile in nobeno prebivalstvo ne želi eh, imeti tujih zasedbenih sil. No, poglejmo, kaj se dogaja v Afganistanu. In Srbi bi delali dobro, če ne bi pristopili k EU, kajti sicer bodo dolžni eh, EU spremljati tudi v vseh negativnih razvojih. Gospod Juncker, Eh, no, lahko spomnimo nan, eh, ki ogroža politične stranke v Grčiji in eh, tistim, ki ne želijo sodelovati, pa grozi za izstopom. Gospod Petrle, prosim. Gospod predsedujoči, iskrene čestitke kolegu Kacinu za poročilo, ki uporablja prave kvalifikacije in zastavlja pravo smer. Vesel sem, da smo priča dejstvom, na, marsik, na katera marsikdo ni verjel, pa so se zgodila. Mislim, da situacija ni še popolnoma rešena, je pa veliko boljša. Ključno je, da je Srbija izpolnila pogoje za odobritev statusa in ta napredek, da ne bom ponavljal drugih govorcev, eh, preveč se mi zdi izredno pomemben za notranji razvoj v Srbiji in za regijo v celoti upam oziroma pričakujem da bo odobritev statusa kandidatke dinamizirala eh, in stimulizirala politični razvoj eh, v regiji s pozitivnimi posledicami za vso evropsko zvezo hvala lepa Hvala lepa. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam eh, pozitivno sporočilo v poročilu gospoda Kacina. No, eh, če je eh, gospod Kacin v svojem poročilu pozitiven, potem je Srbija za svojim napredkom prav gotovo naredila velik vtis. Opazil sem tudi to, da gospod Kacin eh, priznava, da je staro poročilo zastarelo in da je potrebno vložiti nekatere ustne predloge sprememb. Strenjam se z gospodom Kacinom. Eh, takšne ustne predloge sprememb je potrebno eh, podpreti in upam, da bodo ti posodobili poročilo in da bo poročilo s tem postalo uporaben politični inštrument, ki bo pomagal k sprejetu odločitve prepričan sem, da, bomo, da bo Evropski svet pojutrišnjem potrdil status kandidatke za Srbijo. In prepričan sem, da bo ta status pomemben ne samo za Srbijo, ampak za celotno regijo in za celotno Evropsko unijo. Ne moremo si predstavljati stabilnega Zahodnega Balkana, in uh, eh, Balkana integriranega v uh, Evropo brez Srbije. Uh, kar se tiče pomislekov, ki so jih izrazili poročevalci nekateri kolegi, čež da bi nekatera dvostranska vprašanja predstavljala oviro na poti Srbije do Evropske unije sam mislim, da so ti pomisleki neutemeljeni. Prav gotovo ne morem govoriti v imenu države, ki je gospod Pašku ni imenoval, ampak na osnovi informacij, ki sem jih dobil včeraj zvečer in pa danes zjutraj, pričakujem, da bo Romunija. Um, izpolnila svoje obveznosti in podprla evropsko perspektivo Srbije. To je, vedno, to je bilo vedno tako in tukaj ne gre za nobeno maščevanje ali kaj takega. No, uh, naj v zaključku povem, da se lahko vsi iz tega, če se naučimo. Uh, država. Um, tudi, tudi, če je to država članica in se jo vedno obravnava na krivičen način, eh, potem ne more biti tako velikodušna in pa pravična, kot je eh, bila prej in kot bi morda morala še vedno biti. To ni povezano za Srbijo, ampak je povezano za temi razlogi, ki so pač eh, porodili te pomisleke, ki so bili izraženi. No, upam, da sem bolje informiran. In uh, eh, pripričan sem, da bo ta problem odpravljen uh, na Evropskem svetu. Hvala lepa. Uh, ja, uh, torej, moj zaključek je ta, da to očitno res je Romunija. Gospod Howitt. Uh, uh, ja, uh, tudi sam spoštujem delo gospoda Kacina. pohvalil bi tudi, kako smo sodelovali med seboj, eh, poročevalci in poročevalci v senci, kako ste povedali vi, gospod Paška. Eh, v tej razpravi moramo povedati, kaj je bistveno. Eh, ne gre zgolj za tehnično razpravo o predlogih sprememb, ne gre za proces, ki sploh ni pomemben. Ne, to je ključnega pomena za to državo in za prihodnost Evrope. Tisti, ki menimo, da je prav, da eh, balkanske države vstopijo v eh, Evropsko unijo, eh, bi razočali sami sebe, če ne bi prepoznali pomembnosti tega trenutka. Vesel sem, da so balkanske države podpisale, svet, podpisale pismo svetu, da so podprle status kandidatke za Srbijo in pa Črnogoro. Um, mislim, da moramo še naprej ohraniti pritisk na uh, Prištino in pa Beograd. Dialog se mora nadaljevati. Pozdravljamo uh, vse odstavke v zvezi s tem sporazumom, ampak moramo obdržati ta pritisk na obe strani. Potem vsi vemo in tudi poročevalec ve, da um, je tukaj pomembna tudi država Makedonija. Um, to je bilo omenjeno tudi v prejšnji razpravi o Turčiji. Potrebno je zagotoviti ustrezno konkurenčnost med državami. Države morajo sprejeti tudi potrebne reforme, tako da bodo uh, napredovali na poti približevanja. In mi ne smemo dovoljevati, da bi eno državo iz, izigrali uh, v škodo ali v korist druge. Pozdravljam uh, uh, status kandidatke uh, Srbiji in uh, mislim, da bi morali pozdraviti tudi napredek pri reformah, ko gre za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Hvala lepa. Ni bil moj namen že na samem začetku, da bi prosila za besedo, ampak vaši komentarji so me pripravili do tega. Sedaj, ko smo zaključili, da ste govorili o Romuniji, Je vse v redu, to sem želela namreč razjasniti. Gre za Romunijo. In eh, rada bi bila jasna glede dveh točk. Prvič, Srbija ni država, ki bi imela največ problemov ali pa edina država v regiji, ki bi imela težave z manjšinami. Ne pravim, da Srbija nima nobenih težav, ne pravim, da ni moč situacije izboljšati, ampak eh, ponavljam, to ni edina država, ki ima takšne eh, težave in eh, to vprašanje ne moremo izrabiti zato, da bi eh, zaustavili pot Srbije v Evropsko unijo. Torej sedaj, ko vemo, da gre za Romunijo, storite vse, kar je v vaši moči. Pogovorite se z romunskimi kolegi, tukaj se obračam na vse eh, svoje kolege v dvorani, kajti to ne more biti tisto mnenje, ki bo zaustavilo pod Srbijo Evropsko unijo. Ja, mislim, da želite, da zmagam na naslednjih volitvah. Hvala lepa, to zelo cenim. Sedaj pa gospod Kacin, v zaključek razprave eh, imamo tukaj kakšnega predstavnika komisije, ne? Gospod Kacin. Well, if, uh, fine, no, če se komisija s tem strinja, ne bom govoril o njihovem mnenju, ampak naj začnem z obžalovanjem, da smo spremenili dnevni red in da tukaj nažalost ni določenih poročevalcev v senci. Vendar pa bi rad eh, povedal, da je ta razprava potekala v zelo pozitivnem ozračju in da smo dosegli eh, zelo dobro soglasje. Skušali smo nadgraditi in dopolniti prvotno besedilo z pozitivnim razvojem na kraju samem. Ja, gospod Šepflin je dejal, eh, da so pred vrati volitve eh, in da je situacija nepredvidljiva. Ja, hvala Bogu, da to ni Rusija. Volitve so pač nepredvidljive. Počakajmo na izid volitev in prepričan sem, da bo eh, Srbija zelo proevropsko usmerjena, ampak ne vemo, kdo jo bo zastopal v posameznih forumih. Mislim, da smo dosegli glavni prodor. Ne želim se ponavljati, ampak dialog med Beogradom in Prištino je potekal bolj med Beogradom in Beogradom kot med Beogradom in Prištino, kar je bilo doseženo v eh, sporu z eh, Beogradom samim, moramo pozdraviti sedaj je čas za dialog eh, Beograda z Beogradom. Takoj, ko bodo z tem opravili, pa mislim, eh, da je potrebno nadaljevati z dialogom med Beogradom in Prištino. To je tisto, kar moramo podpreti in na to moramo Srbijo tudi kar naprej opominjati. Ničesar nimam dodati k temu, kar je povedala gospa Gomeš, eh, nekaj napovedi socialistične poslanske skupine je navedla ki jih doslej še nisem slišal, ampak strinjam se s tem. Strinjam se tudi z zahtevo zelenih za glasovanje po delih. Um, to lahko podprem. Potekala je razprava o določeni državi, Romuniji ali ne. Veliko bolj pomembno je, da je prišlo do teh zadržkov, upam, da teh zadržkov več ni in eh, da bo končno odločitev sprejeta. Pozvali ste rumunske kolege, da storijo vse, kar je v njihovi moči, vendar pa to uh, ni odločitev, ki bi ležala v njihovih uh, rokah, ampak je odločitev, ki je v rokah predsednika, gospoda Baseska. Gospa Basesko je bila kar nekaj časa tukaj uh, pri nas v parlamentu in prepričan sem, da bo dobila informacije. In upam, da bo gospod Basesko dobil pravilne informacije in sprejel pravilno odločitev. Gospod Angorakis, je imel zelo ideološki govor eh, tudi o pristopu k NATO, zato nisem zadolžen, torej se s tem tudi ne ukvarjamo. Ampak pristop k NATO mislim, da bi bil zelo dober za države Zahodnega Balkana. Tudi zaradi tega, ker bi zagotovil oziroma ker bi prinesel varnostna zagotovila za celotno regijo in poskrbel za veliko eh, bolj pozitiven duh ko enkrat postaneš zaveznik, moraš sodelovati tudi pri najbolj občutljivih vprašanjih. Rad bi se vam zahvalil za vaše sodelovanje. Če pa se še enkrat vrnim k neki določeni državi in njenim pričakovanjem, moram povedati naslednje. Manjšine bodo vedno ključno in pa občutljivo vprašanje, za vse države kandidatke oziroma za države, ki si želijo pridružitve k Evropski uniji na Zahodnem Balkanu. Ampak status manjšin tistih, ki so že priznane in tistih, ki se bodo morda še pojavile ali ki se bodo morda še organizirale, mora biti urejen, vse manjšine morajo imeti možnost, da izberejo svojega oziroma izvolijo svojega predstavnika. Nadaljevati moramo z dialogom eh, z srbsko vlado, tako da bomo poskrbeli za izboljšanje situacije. Tako da ne bo potrebe po razpravi o določeni državi, ki ščiti določene interese, določene manjšine v Srbiji. Hvala lepa in upam, da se bomo jutri strinjali glede večine predlogov sprememb. Hvala lepa, gospod Pašku. Želel sem vas posvariti, da bo gospa Basesko dobila predvsem informacije o tem, eh, kaj sem povedal jaz in šele potem o tem, kar ste povedali vi. Tudi tega nisem razumel, pravi predsednik. Balkans, ja, to je pač Balkan, dragi prijatelj. To so notranje zadeve. Yes. Ja, za nekega preprostega človeka je vse to precej zapleteno. Mi smo v Vestfaliji živeli v miru. S tem smo zaključili dopoldanske deseje. Vidimo se ponovno ob 15. uri ko bo z nami jordanski zunani minister Nasr Džudeh. Mislim, da bo to zelo zanimiva seja, glede na to, kar se dogaja v regiji. Hvala lepa torej.